Zato smo se tudi odločili, da bomo pač zamudili za teh akademskih četrt. Današnja seja je nekaj posebnega. Z nami so pomembni gostje. Ti strokovnjaki se že zelo dolgo ukvarjajo z vprašanji, ki so povezane z evropskim kmetijstvom pogosto se ukvarjajo z zelo težavnimi vprašanji, tudi s tistimi, ki smo jih razreševali še v času, ko je bil gospod Fišler komisar. In moram reči, da ko je bil kolega Fišler komisar, sem ga res spoštoval in cenil njegovo delo. Hvala lepa gospodu Fišlerju, da je sprejel povabilo na današnjo sejo. Mi smo seveda pripravljeni prisluhniti njegovemu mnenju o številnih težavnih vprašanjih, s katerimi se v tem trenutku soočamo na ravni Evropskega parlamenta. Moram pa reči, da kmetijska politika v Evropski uniji dobiva tudi zunanjo razsežnost. TTIP, svetovna trgovinska organizacija, potem pogajanja o novih trgovinskih sporazumih, vse to so zapletena vprašanja, ki vplivajo na kmetijsko politiko. O teh zadevah smo se že poglobljeno pogovarjali tudi v kontekstu razprave o mlečnem sektorju. Sam ne želim sedaj izpostavljati vseh teh težav. Mi smo vedno pripravljeni prisluhniti mnenju strokovnjakov, tudi kolega Fišlerja. Tudi v prihodnje lahko organiziramo podobna srečanja, če bi si naš odbor to želel. Danes pa gospoda Fišlerja Pozdravljamo v funkciji predsednika znanstvenega usmerjevalnega odbora razstave Expo Milano 2015. Zelo veseli smo, da je prevzel to vlogo in verjetno boste imeli priložnost vplivati tudi na samo vsebino razstave Expo. Kolega De Castro je opravil veliko dela na temo Expo Milano 2015 skupaj z ostalimi kolegi. Mi se seveda že veselimo vašega prispevka na to temo. V vašem uvodu boste seveda komentirali razstavo Expo čeprav bi mi z veseljem prisluhnili vašemu mnenju tudi o drugih vprašanjih in drugih izzivih, s katerimi se sooča Evropsko kmetijstvo. Gospod komisar, beseda je vaša. Čemen. Gospod predsednik, lahko vam zagotovim, da vse skupaj ne bo preveč akademsko, vse ne tisto, kar bom sam povedal. Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, čez natančno 177 dni se bo odprla razstava Expo Milano 2015. Evropa bo s tem dobila edinstveno priložnost, da se osredotoči na enega največjih izzivov na svetu. Namreč kako zagotoviti varno, neutralno hrano in dovolj hrane za vse na trajnosten in vzdržen način. Danes nastopam tu kot predsednik usmerjevalnega odbora, ki smo ga skupaj z Evropskim parlamentom oblikovali v marca. 11 strokovnjakov na visoki ravni iz Evrope in drugod sodeluje v tem usmerjevalnem odboru. Naša naloga pa je, da pomagamo pri oblikovanju znanstvenega programa za razstavo Expo 2015. Mi želimo prispevati k zapuščini Expo želimo spodbuditi politično razpravo, pripraviti znanstveni program, ko gre za varnost hrane. 147 držav, številne mednarodne organizacije, tudi Združeni narodi in njihove agencije v Rimu sodeluje na tej univerzalni razpravi. V interesu Evropske unije pa je, da to platformo izkoristi za to, da se uveljavi kot ključni igralec v razpravi, ki poteka na globalni ravni o temi varna hrana. Hranjenje planeta, energija za življenje. To je tema, ki je prečna tema. Od kmetijstva do razvoja, od varne hrane do okolja, od industrije do raziskav in inovacij se pojavlja ta tematika. Evropska unija mora izkoristiti to edinstveno priložnost in podati trajnostni prispevek k eh, globalni razpravi o varni hrani in trajnosti. Zato bo ključnega pomena ne le, da pokažemo, da je evropski prehrambeni sektor odličen, ampak da poleg tega sodelujemo z vsemi deležniki. Mednarodno znanstveno skupnost želimo povabiti, da se vključi v dialog. V Milano bomo seveda tudi predstavljali to, kako uspešna je naša politika na področju varne hrane. Raziskave in inovacije so ključnega pomena, če želimo odpraviti pritiske, ki vladajo na področju hrane. Prebivalstvo zahteva vse več hrane, ki izvira iz živalskih beljakovin. Če želimo to storiti na trajnosten način, bomo morali najti ustrezne rešitve. Odpraviti je treba tudi pomankljivosti, ki trenutno vladajo na področju kmetijske proizvodnje. Podnebne spremembe, pomankanje vode, poraba zemlje za nekmetijske namene otežujejo ta celoten proces. Dobro znanje in dobra inovacijska osnova v Evropski uniji lahko sprostita potencijale Evropske unije na tem področju in zagotovita večjo odpornost, bolj učinkovito rabo zemljišč na trajnosten način in pa tudi boljšo celovito učinkovitost in smotrnost. Namen usmerjevalnega odbora je, da poskrbi, da bo Evropska unija zauzela proaktivno vlogo pri Expo 2015. Pomembno je, da posredujemo svoje zamisli, da prispevamo k mednarodni razpravi. V zadnjih mesecih je usmerjevalni odbor pripravil tudi dokument za razpravo, v katerem najdete prihodne prednostne naloge za raziskav področje raziskav, razvoja in inovacij na področju hrane. Ta dokument je namenjen predvsem temu, da se izpostavijo tista področja, kjer evropske raziskave lahko prinesejo največjo vrednost. To bo tudi podlaga za razpravo z deležniki in splošno javnostjo. Med Expom 2015 bomo skušali poskrbeti za to, da se vključijo vsi vidiki, varne hrane, da organiziramo privlačne dogodke in da omogočimo dovolj prostora tudi za razprave, posvetovanja in izmenjavo praktičnih izkušenj. Na ta način bomo na koncu tudi prispevali k evropski dediščini na tem ekspo. Naj na kratko predstavim, kaj priporočamo. Če se želimo lotiti izzivov z področja globalne varnosti hrane, predlagamo, da na naslednjih sedmih področjih zagotovimo novo znanje. Kot prvo, izboljšati je treba javno zdravje preko ustrezne prehrane. Kako lahko jemo zdravo in na trajnosten način? Druga pomembna tema. Zmanjšati količino odpadkov. Prehrambena veriga mora postati bolj učinkovita. Tretje. Izboljšati je treba varnost hrane in kakovost hrane. Četrtič. S hrano je treba upravljati v globalnem sistemu. Petič, enakopravnost v prehrambenem sistemu je treba izboljšati. Šestič, izboljšati je treba upravljanje zemlišči, ki bo koristilo vsem ekosistemom. To mora potekati na trajnosten način, tudi ko gre za razvoj podeželja. In še zadnja pomembna zadeva. Kmetijsko proizvodnjo je treba povečati, vendar na trajnosten način. Se pravi, trajnostna intenzifikacija je tista, h kateri stremimo. Številna vprašanja so seveda inherentno gledano multisektorska, interdisciplinarna in predvsem ukoreninjena v kulturo. Evropska unija zato ima to zmogljivost, da se uspešno loti teh prečnih vprašanj, tudi preko tega, da uskladimo svoje raziskave, da pokažemo, da smo vodilni na mednarodni ravni in da uporabimo vse dosežke z področja raziskav v praksi, jih vključimo v inovacije in oblikujemo nove interdisciplinarne pristope. Vendar to verjetno ne bo dovolj, zato da razrešimo vse te zapletene enačbe. Razmisliti moramo tudi o tem, kakšen vpliv bodo imele odločitve, ki jih sprejemajo posamezniki, kako bo to vplivalo na varno hrano, na varnost hrane in predvsem, je pri vsem skupaj pomembno to, da spodbudimo vse tiste dejavnosti, ki bodo prispevale k boljšemu poznavanju tega področja. Ljudje bi morali bolje poznati celoten sistem in to, kako odločitve vplivajo na sistem. Morda bodo s tem spremenili tudi svoje navade. Gospen gospodje, kompleksno vprašanje je, kako nahraniti planet. Mislim, da bi morali bolje vnaprej napovedovati posamezne posledice. Mi kot Evropska unija bi morali čim bolje skoristiti teh šest mesecev, koliko bo trajal Expo 2015. Svetovna pozornost bo v tem obdobju sredotočena na nas. Takrat je tudi treba doseči velik napredek na področju mednarodnega sodelovanja, zlasti ko gre za zagotavljanje uh, za zagotavljanje varnosti hrane. Hvala lepa za pozornost. Bardzo dziękujemy. Hvala lepa, gospod Fischler. Sedaj pa bi bilo smiselno dati besedo predstavnikom Evropske komisije. Iz GD Agri Izvolite, besena je vaša. You, uh... Hvala, gospod predsednik. Kratek bom. Naj že na samem začetku pojasnim, da Evropska komisija sodeluje pri Expo Milano preko skupnega raziskovalnega centra. Več generalnih direktoratov pripravlja cel niz dogodkov. V GD Agri bomo organizirali več kot 20 dogodkov, ki so povezani s tem vprašanjem. Sam bi se rad na kratko sredotočil zgolj na en od prednostnih nalog, ki jo je izpostavil gospod Fischler. Trajnostna intenzifikacija. Mislim, da je to pomembno tudi z vidika razprav, ki jih je upravil vaš odbor. To je ena od tematik, ki izpostavlja še dve pomembni vprašanji, ki sta nekoliko protislovni. Namreč trajnost naj bi združila ekološke, okoljske in socialne vidike, pa tudi gospodarske vidike. Lahko se sicer ne strinjamo glede tega, kolikšno težo naj damo posameznemu vidiku, ampak pomembno je, da se zauzamemo za javne drobrine, za upravljanje zemlišči. Uporabljati je treba vse vire in inpute na tak način, da bo čim večja tudi profitabilnost posameznih javnih dobrin in tudi zasebnih dobrin. Kako lahko vse te vidike združimo, da se bodo med seboj dopolnjevali? S tem smo se veliko ukvarjali tudi v zadnji reformi SKP-ja. Še vedno je to veliki ziv in bo ostal veliki ziv v prihodnje. Mi želimo organizirati v kontekstu EXPA vsaj en dogodek, ki se bo sredotočil na točno to vprašanje. Skušali bomo predeliti ne zgolj usmeritev v Evropski uniji, ampak bomo poštevali tudi to, kaj se dogaja drugot po svetu. Ali se premikamo v isto smer ali morda opredeljujemo drugačne prednostne naloge. Pri tem pa je treba seveda uporabiti tudi raziskave, ki obstajajo v tujini, v akademskem svetu, Pomembno je tudi, da upoštevamo vse tisto, kar so storili kolegi v skupnem raziskovalnem centru. Mislim pa, da se glede splošne usmeritve bolj ali manj strinjamo. Mi z nekaterimi člani znanstvenega odbora tudi sodelujemo pri pripravi teh smernic. Hvala. Hvala lepa, gospod direktor. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej gospod De Castro. Izvijem z to obistavo, pa je pričomci bazo prišli. Gospod De Castro je zagotovo tesno povezan s to razstavo. Hvala lepa, gospod Cikerski, hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospodu Fischlerju za prisotnost, hvala tudi kolegu Wilkinsonu. Mislim, da imamo danes izjemno priložnost. Ne samo v Milano, v Italiji, v moji državi temveč tudi v celotni Evropi. Dobro je, da razstavo 2015 posvetimo varnosti na področju hrane. To je pomembna tematika. Že danes do povdne smo se o tem pogovarjali. Franz Fischler je v odboru za okolje danes do povdne tudi predstavil delo usmerjevalnega odbora Danes popovdne v odboru Agri pa se pogovarjamo o ključnih usmeritvah, ki jih je začrtal usmerjevalni odbor v teh prvih mesecih svojega delovanja. Zdi se mi, da je izjemno pomembno predvsem to, da pohvalimo vse trud, ki je bil vložen v to, Zato, da se izpostavi te ključne cilje, ključne izzive, s katerimi se planet sooča. Živimo sicer v obdobju, ko so kmetijski proizvodi precej poceni. Danes dopolne je tudi potekala razprava o mleku v našem odboru. Kot verjetno komisar Fischler dobro ve, je v tem sektorju prišlo do znatnega padca cen Zato bi se morali vprašati, kako bo svet odgovoril na to vse večje popraševanje po hrani iz novih držav, iz Kitajske, iz eh, Azije. To so nove države, ki se uspenjajo. Tudi tok kmetijskih proizvodov se je preusmeril in ne vem, kako bomo v prihodnje nahranili prebivalstvo, ki je vse bolj številčno in ki tudi zahteva večjo raznolikost proizvodov, kako bomo zagotovili dovolj koruze, pšenice in tako naprej. Res je, kar pravi gospod Fischer, da je treba izboljšati samo prehrambeno verigo, da je treba bolje upravljati tudi z globalizacijo. Junija bo upravljen tudi uradni obisk v Milanu in verjetno bomo takrat lahko skupaj iskali odgovore na vsa ta izjemno pomembna vprašanja. Bi pa rad izkoristil prisotnost gospoda Fišlerja, zato da ga vprašam nekaj, kar je tudi ta soshanjotis prej izpostavil. Kako bomo povečali kmetijsko proizvodnjo in sočasno na trajnosten način upravljali z viri, naravnimi viri? Vi ste govorili o trajnostni intenzifikaciji. To se zdi kot neke vrste šala, kot da gre za protislovje. Ampak v prihodnje se bodo morale raziskave upravljati tudi na tem področju. Predsednik Fischler bi nam lahko, prosim, posredovali nekaj več podatkov v zvezi s to temo, ki bo zelo verjetno ena od vodilnih tem na področju kmetijskih raziskav. Hvala. Dziękuję bardzo, proszę panią. Hvala lepa. Sedaj pa Garcia. Prosim. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da lahko po desetih letih ponovno vidim tu gospoda Fišlerja. Mislim, da upravljate odlično delo. Spomnim se vas, ko ste hodili v ta odbor še kot komisar. Dve vprašanje imam. Ste predsednik znanstvenega usmerjevalnega odbora razstave Expo Milano 2015. Znanstveni usmerjevalni odbori, tisti, ki se ukvarjajo z raziskavami, razvojem in tako naprej. Zanima me, ali ste razmišljali o tem, s katerimi točkami se bo Expo ukvarjal, ali boste vključili tudi prehrambeno verigo in predstavnike prehrambene verige od proizvodnje do porabe, ali bodo tudi ti akteri lahko odigrali pomembno vlogo. Namreč v tem trenutku je najbolj inovativno delo ki ga upravljajo agencije za nadzor prehrambene verige. Ali boste upoštevali celotno prehrambeno verigo, ali boste zaščitili potrošnika z vidika kakovosti in količine proizvodov, ki jih namenjamo potrošnikom. V Španiji agencija za nadzor deluje relativno kratek čas, ampak deluje dobro. Žal je sedaj uveljavi ruski embargo in zagotovo bomo prisotni tudi na razstavi Expo. Še ena zadeva. Zanima me, odkje bomo potegnili denar za to, da se udeležimo razstave Expo Milano. Z reformo SKP-ja smo dosegli prvič to, da kmetijsko-živilski sektor lahko sodeluje v raziskovalnih inovativnih programih in tako naprej, kar je v veliko zadovoljstvo našega odbora. Kako boste vključili tudi teme iz obzorja 2020? Ja, Hvala lepa, gospod Fischler. Hvala lepa za vašo predstavitev. Tudi dejavnosti, trenutnih dejavnosti usmerjevalnega odbora. Nekaj pripomb. Seveda je prav, da v Milano predstavil naš evropski model. Vendar pa gre za svetovno razstavo, ne gre samo za evropsko kmetijstvo, gre za globalno kmetijstvo. In ko gre za to, kako bi naj prehranjevali celotni planet v prihodnje, potem je ključno vprašanje, kaj se dogaja globalno če govorimo o trajnostni intenzifikaciji in da se to dogaja globalno, moramo biti iskreni in reči, da moramo kmalo govoriti tudi o tehnologijah, ki jih znanost na področju kmetijstva razvija, mi pa jih zavračamo, kajti smo prav posebno marljivi in enostavno zavračamo take tehnologije na področju kmetijstva kako se bomo obnašali glede tega v Milano. Bomo govorili o takšnih temah, genska tehnika, to je znano, potem pa še druge teme, ki so tudi zelo pomembne in ki povzročajo v Evropi glavobole. In potem me zanima še, kako konkretno bodo izgledale razprave, bodo to seminari, kongresi, kaj ti mislim, da se moramo kot parlament in odbor za kmetijstvo pripraviti na to, da bomo rezultate iz Milana vključili tudi v naše vsakodnevno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Enjo. Hvala lepa. Gospod Fišle, ne spomnite se me. A se me spomnite, ko ste bili na obisku sindikatov v Združenem kraljestvu. Nisem mislil, da bo kdo govoril o tem, ampak predhodnih o tem govoril. Imamo dve raziskovalni instituciji v Združenem kraljestvu, obe v moji regiji. Ena je Johnny's Research Center in našli sta možnost, kako gojiti krompir, ki je odporen na krompirjevo kugo. Bolezen, ki je vedno bolj širjena in jo je težko nadzorovati, ker se bolezen hitro širi. Pa so našli rešitev, ker so uporabili genetski inženiring. Zato pa sedaj niso, nimajo dovoljenja, da bi to začeli proizvajati komercialno. Potem imamo Rotterstedt, drugo raziskovalno središče. Tam so našli način, kako vzgojiti rastline. Kako nadzorovati bolezni, pa jih ne ubiti. No, tudi to je bila potrebna genetska modifikacija. Vendar pa, ali bodo ti britanski znanstveniki lahko prikazali svoje rezultate v Milano, bil bi presenečen, če bi se to zgodilo. Potem pa še prepoved neonikotanidov. Govorimo o trajnostnem razvoju mi v Evropi, pa smo prepovedali nekaj, kar je bilo zelo koristno za kmetijstvo, brez utemeljitev. Tako da morajo se te kmetije v Združenem kraljestvu, ki gojijo ogrščico, uporabiti nekaj drugega, največ tega sredstva, drugo sredstvo, ki je še bolj okolju neprijazno, veliko manj trajnostno, kot če bi uporabili tisto prejšnje, ko so ubijali samo žuželke tiste, ki so požirale rastline. Zanima me, ali boste o tem govorili v Milano. To so težave v britanskem kmetijstvu, v evropskem kmetijstvu, ampak jih enostavno ignoriramo. Ignoriramo rešitve, ki smo jih našli. Zanima me, ali se strinjate z mano in s mojim predhodnikom, kar se tega tiče. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poslanka Meginas, gospa predsednica, prosim. Fischler, Hvala lepa, gospod Fišler, lepo vas je videti tukaj. Dve vprašanje imam. Najprej, kar se tiče trgov in nihan na njih. To, kar potrebujemo za trajnostni razvoj kmetijstva, so investicije. Trenutni razvoj trgov pa pomeni veliko negotovost glede cen in zato tudi ni naložb gre za veliko pomankanje naložb v kmetijstvo. Bi lahko Milano naredili kaj glede teh tržnih nihanj? In drugo vprašanje, o tem so govorili že drugi, nova tehnologija in sprejemanje letih v Evropski uniji in globalno. To je vprašanje, s katerim se bomo morali soočiti. Če se vločimo, da teh tehnologij ne bomo sprejeli, kakšne pa so alternative? Investiramo dovolj v raziskave, da bomo imeli še dodatne možnosti, ko se bomo odločili, da določene tehnologije za nas niso spremljive. Imeli smo čuje predsednika IPCCC v parlamentu, dr. Pačavja, in njegovo sporočilo je bilo jasno, ni senzacionalno, pravi lahko. Ustavimo podnebne spremembe, kmetijstvo bo moralo odigrati svojo vlogo. Govori pa o tem, da bomo morali ekstenzivno pogozdevati, torej manj obdelovalne površine. To pomeni, da bomo imeli omejen obseg zemlje za kmetijstvo. To potrebujemo, to ekstenzivno pogozdite, vendar pa mislim, da bodo cene proti nam. Zanimajo me vaše misli na to temo. Bardzo dziękuję, pan poseł. Hvala lepa. Heusling. Ja, Fischler, schön, dass Sie hier sind. Hvala lepa, gospod Fischler, lepo, da ste predstavili svoj koncept, želel pa bi si več odgovorov. Kaj ti menim, da smo vajeni razstav, kjer imamo lepe slike, fotografije, podobe, kjer eh, se kitimo in pravimo vse je lepo in prav. Pa ni tako, naprimer, če bi poslušali našo razpravo do podne, o mlečnem sektorju, bi videli, da ni vse lepo in prav. Sedaj konkretno vprašanje. Ali bodo ta protislovja na razstavi tudi izpostavljena ali vsaj v razpravah? Moramo seveda spregovoriti tudi o novih tehnologijah. To sta dva kolega. Tudi o genetski tehnologiji. Vendar pa morda tukaj ni potrebno oglaševati ameriških velikih koncernov. Kaj pa imamo mi od tega? Mi imamo našo evropsko pot in to deluje tudi brez eh, genske tehnologije. Na koncu bomo morali med različnimi modeli in svetovnim kmetijskim poročilom tudi predstaviti, različna nasprotja predstaviti in ne bomo mogli kar tako trditi, da vemo vse. Te razstave moramo uporabiti za to, da spodbudimo razprave, ne pa da pravimo, da niti mi v Evropi nimamo prave poti med zelenitvijo in intenzifikacijo. O tem smo se leta že pogovarjali. Moramo protislovja tudi predstaviti. In ko gre za prehranovanje svetovnega prebivalstva, potem se mi vedno zdi, da ne upoštevamo dovolj svetovnega poročila in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 ta razprava bolj filozofska, se mi zdi. Kako nahraniti planet, ja, pa božne želje. Vi nam predlagate neke vrste boljši svet, ampak gospod Fischler, ta boljši svet, ali ga boste ponujali tudi v Parizu in v ostalih prefekturah v Franciji. 5. novembra, torej danes, protestira ogromno kmetov v Franciji, zato ker enostavno ne zmorejo več, ker komaj shajajo. Vi predlagate boljši svet, ampak gospod Fischler, vi ste povsem očitno nepovezani s svetom podeželja. V tem globaliziranem svetu je proizvodnja enostavno prevelika. In tudi kmetje ne najdejo več svojega mesta v tem globaliziranem kontekstu. Zato me zanima naslednje. Gospod komisar, kako bi vi lahko danes predstavili prihodnost in jo predstavljali na Expo 2015 v Milano, če ste bili eden od ključnih akterjev na področju deregulacije? Vi ste tisti, ki ste razbili ta model. Ja, se se smajete, gospod, ampak pejte v Pariz, pa boste videli, kaj se dogaja. Ne govorimo tu o nekih sterilnih politikah. Sprejmite tudi pripombe tistih politnikov, ki vam predstavljajo kritične pripombe zaradi vseh posledic, ki jih je pustila deregulacija, kateri ste prispevali. V tem trenutku kmetje potrebujejo tudi vas. Ampak kako boste vi začrtali prihodnost, glede na to, kako neuspešni ste bili z vodenjem kmetijske politike v času svojega komisarjevanja? Hvala. Ješče zgošila še pani posel. Še gospod poslanka Helbuš. Ja, herzlichen Dank, Herr Fischler. Hvala lepa. Gospod Fischler, sedem točk ste predstavili, ki jih želite predstaviti tudi tam, teh sedem točk je zelo dobrih, izboljšanje javnega zdravja prek prehranevanja, to se mi zdi pomembno, zniževanje odpadkov in potem gremo tudi do uporabe zemlišč in trajnostnega razvoja. Vse to je pomembno. V razpravi smo slišali veliko o trajnostnem razvoju. Govorimo veliko o trajnostni intenzifikaciji, če se osredotočamo na Evropo potem ostane pri nas samo intenzifikacija. To smo počeli v zadnjih letih. Trajnosti pa žal ni bilo. Vendar pa to ni samo evropska razstava, to je svetovna razstava. In če si želimo trajnostne intenzifikacije in jo predstaviti na razstavi, potem moramo videti, kje imamo še zmogljivosti na tem planetu, kjer bi lahko trajnostno intenzificirali. Ne gre samo za ekološko, gre tudi za socialno trajnost. Mislim, da bi morali svetovno razstavo izkoristiti ravno za to. In točno to bi lahko dobro predstavili. Lahko bi pokazali raziskovalna dognanja nekaterih znanstvenikov. Kajti veliko je panok, ki se dotikajo te teme. In če bi vse to združili, bi bilo to še prav posebno pomembno za svetovno razstavo, saj bi potem bolje vključili tudi ljudi v to. Mislim, da bi to lahko tudi bila naloga svetovne razstave, da bi to predstavili z našega evropskega vidika. In hvala Bogu, da je ali tudi, da seveda ni vse odvisno samo od Evrope, vendar pa smo mi tisti, ki bomo to prinesli k temu. In ko govorimo o varnosti prehranevanja, ko govorimo o prehranski suverenosti, potem bo to pomembno, potem bi bili še bolj enotni. Torej, taka svetovna razstava pomeni, da bi morali vključiti tudi to. Nahraniti moramo svet. Ne gre pa samo za naš evropski vidik naše evropsko stališče gre za to, da moramo to preprosti z globalnim. To bi bilo zelo dobro in potem bi morda razvili še dodatne zamisli, ne pa samo to, da bi samo z novimi tehnologijami lahko razrešili vse težave, kar se krompirja tiče, na primer. Nimam vjencej hentnih pani panov poslov do zabranja glasu. Ko mislim, da nikoga več ni, ki bi želel spregovoriti. Tako da prosim predsednika znanstvenega usmerjevalnega odbora Fišlera, da odgovori na zastavljeno vprašanje. Hvala lepa, predsednik. Sedaj bom uporabil tudi svoj materni jezik, da bi poskušal odgovoriti na sva vprašanja. Mislim, da imam deset minut na razpolago, tako da bom skušal biti kratek. Uh, Mislim, da je potrebno nekaj stvari pojasniti. Izredno sem povdaril, da je naloga znanstvenega usmerjevalnega odbora ta, da ne pripravljamo nove kmetijske politike. Mi nismo ključni politični organi, ki odločajo. To je vaša naloga skupaj s komisijo in svetom. Kaj smo mi? Mi smo odgovorni za to, ali se čutimo odgovorni za to, da po eni strani med svetovno razstavo vse ali skoraj vse pomembne teme, o katerih gre glede globalne varnosti hrane, tudi omenimo in jih naredimo vidne, otipljive na svetovni razstavi. Poleg tega je naša naloga razviti raziskovalni program, ki se bo osredotočal na to, kajti nismo samo mi, evropejci, tisti, ki raziskujemo na tem področju, tudi drugi deli sveta so vsaj v takšni meri udeleženi v to. Kakšen je lahko torej evropski prispevek temu, da bi raziskovalno gledano dosegli cilj varnosti varne preskrbe s hrano globalno gledano. Naslednje leto bo odločilno, kajti generalna skupščina ZN bo septembra odločala o tem, kakšni bodo potem nadaljni cilji, cilje od tisočletja. Prvi cilj je bil prepoloviti odstotkovno število lačnih. Za ta cilj nam bo zadoščalo. Drugi cilj za naslednje leta, za naslednjih 15 let bo izkoreniniti revščino nasploh. To je predvsej bolj ambiciozen cilj in tukaj tudi vidite, kakšni so izzivi tudi za Evropo. V Milano pa bomo na svetovni razstavi, kjer bo razstavljalo 147 držav, kot sem dejal, in nimamo možnosti vsaki državi predpisovati, kaj lahko razstavlja in časa ne. Imajo popolno svobodo, da se odločajo. Želimo pa doseči sledeče. Vsaj povezavi z italijansko vlado, ki bo imela največji paviljon, predstavimo Evropsko unijo Zdaj bomo tudi mi imeli paviljon na tak način, da bomo omenili večino pomembnih tem. Skupaj smo si že ogledali, kakšni so načrti posameznih držav za paviljone in smo že tudi povedali, kaj bi lahko dopolnili za to, da bi dejansko zaokrožili podobo Evropske unije, točno to, kar ste zahtevali tukaj danes. Čisto nasplošno pa je naš glavni cilj osredotočen na globalno varno preskrbo s hrano in sicer po opredelitvi FAO, FAO pod varnost hrane spada tudi vprašanje prehranevanja pri tej organizaciji in tudi vprašanje kakovosti živil. To je za njih enotno zajeto skupaj. In drugič, če si želimo varnost hrane, potem je jasno tudi, da moramo proizvodno globalno gledano pospešiti, dvigniti, da bomo potem v naslednjih desetletjih ko bomo imeli 9 milijard ljudi na planetu, jih lahko prehranili. Prispevek k temu pa ni za vsako celino in vsako državo enak. In popolnoma prav imate, ko pravite, da ima Evropa delno čisto drugačno vlogo kot Afrika, Azija ali druge celine. na podlagi izkušenj, ki smo jih imeli v zadnjih 70-80 letih v Evropi, ko nam je uspelo že po drugi svetovni vojni hitro biti samo skrbni. Imeli pa smo tudi take izkušnje, da je ta rast proizvodnje po eni strani bistveno izhajala iz eh, večjega donosa, ne pa zato, ker bi imeli več površin, Po drugi strani pa smo imeli večji donos na račun okolja v veliki meri. In torej, ko govorimo o trajnostni intenzifikaciji, potem bomo imeli veliko regij v Evropi, kjer bo vprašanje trajnosti, torej to, da se naučimo kaj iz napak v Evropi, preteklosti, tisto, kar bo pomembno. Druge regije po svetu pa bodo brez večjih težav in tudi brez obremenitve okolja lahko, če pomislite na afriške države, kjer donos ni tako velik, torej države, ki bodo lahko brez težav, brez velike tehnologije, brez vrst, ki imajo velik donos, lahko ta donos enostavno podvojili. Poprečen donos v Burkini Faso pri koruzi je 1000 kg na hektar, to morate vedeti. Na 2000 kg koruze bodo enostavno prišli, pri nas je 8000 kg poprečni donos. Torej, to ne bo tako velika težava. Moramo torej to temo obravnavati v svoji raznolikosti, če želimo napredovati. in potem še posamezne točke, o katerih ste govorili. Najprej. Odgovor na vprašanje je, kako lahko trajnostno povečamo proizvodno, to je tipično interdisciplinarno vprašanje. Tega ne moremo razrešiti tako, da bomo rekli, potrebujemo boljše vrste žitaric ali pa moramo imeti večji donos pri mleku, pri moži krav, tudi veliko drugih dejavnikov, ki še igrajo pomembno vlogo. In točno tukaj se nam zdi, da bi iz znanstvenega vidika morali povdariti sodelovanje med panogami, med različnimi raziskovalnimi disciplinami, zato da bi tako našli boljše splošne skupne končne rešitve. To, kar je zahtevala gospa Garcia, da bi namreč vprašanje prehranskih verik igrale določeno vlogo, da to bomo zagotovili, že zdaj lahko povem, kajti tudi mi smo mnenja in spet tukaj v posameznih fazah proizvodnje spet igra pomembno vlogo interdisciplinarnost, torej smo pripričani, da sistemi živil morajo biti bolje analizirani in ne samo posamezne faze proizvodnje. Gospod Dorfman je upozoril na to, da gre za to, da moramo na vse gledati globalno. Da, točno to je naš namen. Ne gre samo za notranje evropsko vprašanje. In zato bomo tiste, predstavitve, tiste dogodke, ki jih načrtujemo v Milano, tudi strani osmerevalnega odbora, načrtovali tako, da bomo na te dogodke povabili v svet, ne samo evropejce, kajti z njimi se želimo pogovarjati, kateri je smiselen prispevek. In ko gre za raziskovanje, potem bom neposreden. Ne moremo storiti tega, da bi izvajali raziskave po diktatu kogarkoli že. Če znanost ni več svobodna, potem mislim, da smo na koncu poti. Seveda, imajo raziskave in znanost tudi družbeno vlogo. Vendar pa je jasno, da moramo raziskave dopustiti. Čisto drugo vprašanje pa je potem, kaj storimo z rezultati. To pa je spet politično vprašanje, ki je odvisno od političnih organov. Ne moramo kar naprej dejati zato, ker si nečesa ne želimo, bomo to kar takoj prepovedali. Prepovedali raziskave na to točno določenem področju. Mislim, da bi razprava o raziskovalni etiki bila zelo smiselna. In v tem kontekstu mislim, da je prispevek korega iz Združenega kraljestva, kar se različnih konceptov tiče boja proti boleznim pri rastlinah, tudi pomembno. Kar se tiče tržnih nihanj, cenovnih nihanj, pa je to del raziskav, delno tudi zato, ker zaenkrat še nimamo gotovosti glede tega, ali so pravzaprav naraščujoče ali padajoče cene največja težava za eh, varno oskrbo s hrano, globalno gledano. Tako se gledate dokumente FAO, OECD ali katerekoli mednarodne organizacije že in ugotovili boste, da je pred veliko gospodarsko krizo 2008-2009 splošna izjava bila sledeča. Za lakoto po svetu so odgovorne padajoče cene. Leta 2010 so potem iste organizacije govorile, da so za lakoto odgovorne naraščujoče cene. Torej, vidite lahko, da je zadeva kompleksna, bolj kompleksna, kot se včasih predstavlja. In s to kompleksnostjo se moramo naučiti živeti. Kar se tiče tega, kar je dejal dr. Pačal, to lahko podprem, dobro ga poznam in vem, kaj misli. Ne gre za to, da želimo pogozditi najboljše kmetijske površine. Ne, veliko je površin po svetu, kjer je pogozdovanje pokazalo zelo pozitivno učinek ali pa jih lahko pokaže. Pomislite na to, da je v območju Sahela dezertifikacija nekaj, kar se vse čas dogaja. Samo s pogozditvijo lahko to zadržimo. In tukaj je pogozdovanje izredno pomembna funkcija. Potem imamo še druge dele sveta, kjer naprimer v pragozdi, pa tudi v drugih pragozdovih in tudi v drugih gozdovih smo imeli preveč sečen in vseeno niso iz tega pridobili obdelovanih površin. Tudi tukaj je potrebno kaj postoriti. Pogozdovanje resnično lahko, kar se podnebnih sprememb tiče, im, ima zelo pozitiven vpliv. Ne bomo pa uspeli, to vam moram povedati, različnih protislovi na področju kmetijstva, kar tako odstaniti. Potrebno bo storiti nekaj drugega. Najprej bomo morali bolje obveščati. To bo pomagalo pri tem, da bomo iskali prave odgovore na različna, časih tudi nasprotujoča si vprašanja. In drugič, resnično moramo to protislovnost na odprt način, brez predsotkov, dati na mizo in se o tem pogovarjati. Točno k temu želimo spodbuditi. Točno zato želimo organizirati cel niz dogodkov v Milano, kjer bi potem tak diskurs ciljal v to smer. Samo takrat bi potem resnično lahko dosegli pravi napredek. To, kar je dejal kolega iz Francije, glede filozofske razprave, ne vem, morda sem se napačno izrazil, možno, vendar pa nimam vtisa, da sem se zazemal za to, da bi morali voditi filozofsko razpravo. Ne, ne, vodimo zelo tehtno, realistično razpravo. Sicer sem predsednik tega znanstvenega usmerjevanega odbora, vendar pa če vi menite, da sem sam kot komisar, ko sem nosil odgovornost za Evropo v desetih letih, vaš čas samo spremal zakonodajo, potem ali niste razumeli ali pa niste bili dovolj pozorni. To moram jasno povedati. Tako, tisti, ki želite, ki zahtevate suverenost, kar se tiče prehranevanja. Prav imate, to bo tudi zelo velika tema. Hvala lepa. Bardzo dziękujemy. Hvala lepa. Gospod predsednik, gotovo bomo še imeli priložnost se pobliže spoznati s tem tudi naš odbor in bomo lahko dejavno prispevali k organizaciji razstave. Prav tako se bomo o tem še pogosto gotovo pogovarjali. Še enkrat se pri vas zahvaljujem. To, kar se je dogajalo v skupni kmetijski politiki, ko ste bili vi komisar, potem je prišel komisar Barnier je govorilo veliko prid podeželskemu razvoju. Takrat je bilo veliko govora o tem. Torej, predvsej pozitivnih rešitev smo našli na tem področju za evropsko kmetijstvo v tistem času, ko ste vi bili komisar. Še enkrat se vam zahvaljujem. Sedaj pet minutni tehnični odmor. Počakali bomo, da bodo k nam prišli vsi gostje ki smo jih povabili na predstavitev o gozdarstvu. Še enkrat hvala lepa. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do drugiej części. Gospodin gospodje, mislim, da bi bilo dobro, če bi sedaj lahko začeli z drugim delom današnjega popodneva. S velikim veseljem odpiram predstavitev gozdarske strategije za Evropsko unijo, poročevalec za to temo je gospa Köstinger. Prav gotovo se spominjate, da je Evropska unija sprejela sporočila eh, septembra 2013 o gozdarski strategiji, do sedaj pa še nismo mogli ustrezno upoštevati časovni načrt. Razlog za to je eh, bil, da smo imeli vmes še volitve in zaradi tega imamo zamudo, zaradi tega pa tema ni nič manj pomembna. Pred nami imamo tri teme, ki jih bomo obravnavali v okviru te predstavitve. Mislim, da je najbolje, da najprej damo besedo gospe Köstinger, ki je poročevalka v našem odboru za to temo in s tem je tudi pristojna za pripravo poročila o gozdarski strategiji. Gospa poslanka, beseda je vaša. Prosim za uvodne opombe in potem bomo pa besedo dali gostom. Najprej vas seveda prisrčno pozdravljam in eh, pred eh, nastopi gostov jih bom še posebej pozdravil. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, tudi jaz bom govorila povsem na kratko, kajti popovdan je namenjen našim strokovnjakom, ki so eh, prišli v naš odbor in se jim zahvaljujem. Eh, govorili bomo o eh, strategiji gozdarstva v Evropski uniji in dobro je, da so tudi na voljo za vprašanja naših poslancev. Konec septembra smo imeli še razpravo s komisijo in sicer eh, v okviru novo izvoljenega parlamenta. Kot je povedal gospod eh, predsedujoči, nekoliko zamujamo, svet je že dal svoje stališče v zvezi z gozdarsko strategijo in današnji dan bomo izkoristili za to, da dobimo informacije iz gozdarske prakse in z področja znanosti. Uh, Interes v zadnjih tednih je tudi pokazal, kako pomemben je gost za Evropo, za različna področja. Seveda eh, je pomemben gost tudi za eh, varstvo okolja. Gost pa je tudi eh, garant za zavarovanje delovnih mest na podeželju, pomemben je tudi za obnovljive vire energiji in številke v Evropi so zelo jasne in Evropski parlament in naš eh, odbor mora sprejeti ambiciozno strategijo, zato da upošteva tudi različna področja. Še enkrat hvala lepa za to, da ste prišli, da nam boste predstavili svoje strokovno mnenje in eh, v pričakovanju eh, vaših besed vas pozdravljamo. Hvala lepa. Sedaj prehajamo k prvemu delu in sicer delovna mesta eh, v strategiji za gost. Eh, gospod Mauser je predstavnik Evropskega eh, gozdnega inštituta in gospod Juha Hakarajnen prihaja iz Finske in zastopa lasnike gostov in gozdarsko industrijo prosim tudi, da spoštujete predvideni čas za govor. Imate samo deset minut na voljo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil odboru za to priložnost, da lahko komentiram gozdarsko strategijo eh, tu na eh, tej predstavitvi. Eh, torej, Evropska strategija za gozdove je del ciljev za leto 2020 na področju gozda in s tem se želi zagotoviti pravzaprav tudi trajnostno gospodarstvo in tu je treba seveda predstaviti določene podatke. V svojem dokumentu eh, kombiniram podatke za leto 2011. Manjka pa nekaj eh, podatkov in sicer podatkov za 16 milijonov lasnikov gozdov. Nimamo podatkov za področje bioenergije, storitev. Eh, tudi ne predstavljamo področji biotekstila, biokemikali. Eh, vse to imamo v uradnih statistikah, ne pa v eh, dejavnostih, ki slonijo na gozdarstvu. Eh, torej, dejstvo je, da podatki podcenjujejo gospodarske kapacitete sektorja in dobro bi bilo, če bi z izvajanjem strategije zapolnili to vrzel in tudi eh, zapolnili eh, vrzel v znanju glede ekonomskih vidikov. Eh, Eh, tudi industrija lahko uporabi te podatke za to, da oceni relevantnost in pomen tega sektorja za Evropsko unijo. Tu imamo pravzaprav predstavitev petih največjih industrij v Evropski uniji in dejavnosti, ki slonijo na gozdarstvo, imajo največ podjetij, tretjino zaposlenih in do prispevajo dodano vrednost eh, v višini tega, kar eh, ponuja avtomobilska industrija in je še pred uh, kemično industrije. Uh, dejavnosti, ki slonijo na gozdarstvu, uh, so seveda zelo pomembne za zaposlovanje. So uh, zeleni del industrije in to je lahko velikega pomena za bioekonomijo. Implementacija strategije pa mora ustrezati pomenu uh, tega sektorja in uh, tudi eh, v eh, načrtu eh, lahko pravzaprav to razvidimo. Kdo bo imel koristi od tega in sicer Eh, tu imamo naprimer eh, lesarska podjetja in podobno, ki so na podeželju in ki prispevajo pravzaprav eh, k razcvetu podeželja in kjer ni druge industrije. Vendar mnogi sedeži teh podjetij pa so v urbanih območjih. Potem gradnja, gradbeni sektor, oprema, tiskarski sektor, Eh, eh, vsi eh, ti sektori se nanašajo v urbanih centrih in tam pač ponujajo delovna mesta. Gozdarski sektor ima velik pomen tako za podeželje kot tudi za mestna območja. Ni pa jasnih podatkov o teh vidikih. Da bi dejansko prikazali pomen tega sektorja za mestna območja bi eh, morali poskrbeti tudi za koordinacijo z drugimi politikami. Se pravi, eh, kmetijska politika plus druge eh, politike je treba kombinirati. Podatki seveda opisujejo preteklost, vendar sedaj se dogaja zelo veliko sprememb. In sicer gozdarski sektor v Evropski uniji lahko opišemo tako, da je sedaj v ob obdobju kreativne eh, destrukcije. To pomeni, eh, da prihaja pri nekaterih gospodarskih dejavnostih do zatona, hkrati eh, pa prihaja do novih storitev, novih poslovnih modelov eh, in rezultatov je, da se bo sektor v naslednjih dveh desetletjih bistveno bolj spremenil kot v zadnjih dveh desetletjih. Prišlo bo do večje diversifikacije, več eh, dodane vrednosti pri določenih proizvodih in tudi ekonomski pomen storitev bo večji in sektor se bo bolj integriral eh, v druge sektorje. Mnogih eh, sprememb pa eh, sedanje raziskave ne upoštevajo dovolj in tudi ne politični dokumenti Evropske unije. Gozdarski sektor lahko prispeva k dobrobiti Evrope v prihodnosti, zato pa je potrebno bolje razumeti spremembe in implikacije leteh dejavnosti ki slonijo na gozdarstvo so zelo povezane les je zelo uh, uh, razširjena surovina in uporaba uh, lesa seveda v glavnem sloni na dobavi surovin iz gozdov in gozdarstvo se po Evropi zelo razlikuje glede značilnosti in upravljavskih pristopov, vendar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 dejstvo je, da ponekod tudi pričakujemo omejitve eh, pri eh, sečni in to bo seveda tudi vplivalo na zaposlovanje in na gospodarske podatke. Samo malo podatkov pa je, ki eh, ocenjujejo učinke omejitve sečne na zaposlovanje. En primer iz, Nemči, iz Avstrije, tu obstaja študija, ki je pravzaprav Eh, pravzaprav eh, preučila, kako bo vplival prenos desetih odstotkov eh, na neintervencijsko področje. In ugotovili smo, da to lahko prevede do zmanjšanja delovnih mest za 6 do 61 odstotkov. In mi se moramo zavedati, da obstaja eh, tudi povezava med okvirom za upravljanje in eh, industrijo. Eh, mi se moramo bolj zavedati tudi vpliva seče na celotno ekonomijo. V bližnji prihodnosti bodo nastali tudi novi proizvodi, ki slonijo na gozdarstvu, nove storitve, nastale bodo priložnosti za bioekonomijo in s tem bomo tudi bolje eh, reševali cilje eh, na področju zaposlovanja, razvoja gospodarstva in podobno. Seveda potrebujemo ustrezne politike na nacionalni in na evropski ravni in eh, strategije in politike o biotske raznovrstnosti, podnebnih spremembah in ekosistemskih storitvah Eh, so zelo pomembne eh, za zagotavljanje okoljske trajnosti. Vendar nič se ne sme zgoditi tako, da bi zanemarili veliki potencial eh, gozdarskega sektorja ki lahko prispeva k razširitvi nizkoogličnega gospodarstva. Ko odločamo o specifičnem vprašanju v enem sektorju, je treba analizirati, kakšne so posledice za druge dele sektorja. E, to pomeni, da ne smemo samo upoštevati posledic za gozdove temveč zavedati se moramo, da to vpliva eh, na ekonomijo, na zaposlovanje v celotnem sektorju in zato potrebujemo pravzaprav boljše poznavanje sistema, gozdnih ekosistemov, eh, odziv gozdov eh, na razna vplivanja. Se pravi, marsičesa v sedanjih informacijskih sistemih še nimamo zajetega in mi moramo tudi bolje poznati, kakšne spremembe se sedaj dogajajo in kaj to implicira. E, drugič, e, mi moramo tudi izboljšati e, privlačnost pametnih investicij v sektor. Dejavnosti, ki slonijo na gozdarstvo, morajo biti privlačne za mlade gozdarje. Morajo biti privlačne za podjetnike, in investitorje, ki morajo pač dati na voljo finančna sredstva, ki so potrebna za to, da sektor eh, razvije svoj potencial in na ta način eh, prispeva k razvoju eh, ekonomije temelječe na bioloških, biotskih osnovah. Tretjič, treba je ustrezno podpirati raziskave in inovacije za to, da se zagotovi konkurenčnost. Mi potrebujemo na tem področju bolj načrtno usmerjeno podporo ker je sektor tako kompleksen in ker se tu eh, pokriva zelo veliko različnih vidikov, eh, so raziskovalni eh, projekti fragmentirani. V obzorju 2020 bomo poskušali ublažiti to razdrobljenost. In uh, sedaj na koncu bi vas rad povabil in sicer 13. novembra 2014 bo uh, tudi dogodek v Evropskem parlamentu o gozdovih in bioekonomiji. Vabim vas, eh, da se tam naučite več o tekočih uh, spremembah gozdarskega sektorja v Evropski uniji. Hvala lepa za pozornost. Bardzo dziękuję.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 gospod eh, predsednik spoštovane članice in člani odbora eh, hvala lepa za priložnost da lahko spregovorim tu v evropskem parlamentu o eh, evropski strategiji za gozdove o industriji in delovnih mestih najprej bi rad izpostavil da lastniki gozdov na finskem in posod po Evropi eh, pozdravljajo to novo strategijo in zelo zadovoljni smo z eh, tem odprtim postopkom eh, načrtovanja te strategije v odboru in tudi z deležniki v državah članicah. Najprej bi rad omenil, da ko govorimo o tej panogi in delovnih mestih, da imamo v Evropi velikanske eh, količine obnovljivih eh, verov, trajnostnih verov in ti veri še rastejo. Eh, v zadnjem desetletju je prirastek lesnih zalog bil 2,5 milijardi kubičnih metrov in to je pravzaprav celotna zaloga na finskem. To je in samo 60 odstotkov las, letnega prirastka se dejansko poseka v, Evropskem, eh, v Evropski uniji in eh, situacija pri porabi okroglega lesa je eh, stabilna in strajnostno sečjo lahko iz, povečamo zaloge za 100 milijonov kubičnih metrov na leto. Torej mi imamo trajnostne zaloge. Rad bi izpostavil, da je včeraj eh, bila predstavljena bodoča gospodarska rast v Evropi in očitno je ta gospodarska rast ključni eh, izziv eh, za nas vse. Mi potrebujemo rast in dobrobit gospodarstva. In v opisu nalog, eh, ki ga je gospod Juncker poslal eh, komisarju za kmetijstvo, eh, je zapisano, da se je treba v prihodnje osredotočiti na razvoj podeželja in delovna mesta in rast in investicije. In gozdarski sektor lahko tu igra zelo pomembno vlogo pri prihodnosti bioekonomije. Torej, mi potrebujemo konkurenčen eh, in močan eh, evropski gozni sektor, ki privlači investicije in inovacije. Na ta način bo tudi eh, nastal eh, ustrezan razcvet gospodarstva. To se ne bo torej zgodilo avtomatično, treba je nekaj postoriti za to. V Evropski uniji je zelo veliko politik, ki se nanašajo na gospodarstvo, naprimer podnebne spremembe, bio, eh, biotska raznovrstnost eh, eh, in podobno. Vse to je treba upoštevati pri odločanju v gozdarstvu. In ta nova strategija za gozdove predstavlja dobro izhodišče za izboljšanje koordinacije eh, Eh, vseh eh, področji povezanih z gozdovi in teh je seveda zelo veliko. Naprimer, biotska raznovrstnost, eh, zelena infrastruktura, konvencija o biotski raznovrstnosti, direktiva o ptičih in tako naprej. In upam, da bomo sedaj dobili dobra in učinkovita orodja za to, da izboljšamo to koordinacijo med različnimi področji. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora, nova eh, strategija lahko da konkretna orodja za bodoči razvoj. Gospod eh, Mozar je to že izpostavil. Eh, gozdovi in dejavnosti, ki slonijo na gozdarstvu, zaposlujejo 4 milijone oseb, predvsem na podeželju. Eh, celotna vrednost eh, tega sektorja petsto milijard evrov to je osem odstotkov eh, predelovalnega bdp ja in treba je seveda tudi vedeti da mnogi zasebni lastniki gozdov prispevajo k razvoju blaginje v državah in eh, pomen obnovljivih in naravnih eh, verov in rešitev se bo v prihodnosti še povečeval. In uporaba lesa tudi pozitivno vpliva na evropsko gospodarstvo. Eh, dejavnosti, ki slonijo na gozdarstvu, uporabljajo pravzaprav domači input in zmanjšujejo evropsko odvisnost od uvoženih surovin in To pomeni, da je eh, pomen še večji, eh, kot to opisuje eh, delež v proizvodnji. Kaj ti tu gre, kot rečeno, za domači input, za domačo surovino. Če želimo uporabiti te vire, če želimo uporabiti naše gozdove za ta Eh, bodoči gospodarski razsvet, za bioekonomijo. Potrebujemo seveda tudi odprtost eh, tistih, ki oblikujejo politiko v Evropski uniji. Kakšna je strategija za gozdove, ki je ne implementirajo? To je potem samo papir in če govorimo o strategiji, o, o učinku te strategije na evropsko gospodarstvo, je treba izpostaviti implementacijo, izvajanje. Sedaj se moramo osredotočiti na ukrepe, ki prispevajo k rasti, nastanku eh, delovnih eh, mest in razvetu podeželja. Eh, komisija sedaj načrtuje Eh, ta večletni načrt za izvajanje in pomembno je, da eh, ta načrt za izvajanje postavi prave akcente, da postavi in določi prave ukrepe za to, da bomo lahko izkoristili naše gozdove za ekonomsko rast in da bomo lahko ustrezno podpirali dejavnosti, ki slonijo na gozdarstvo v celotnem eh, evropskem območju. Zagotoviti je treba, da politika in zakonodaja ne bo negativno vplivala na eh, ta sektor s tem, da se eh, povišujejo stroški in birokracija. Če govorimo o evropski strategiji za gozdove, In če govorimo o gospodarskih vidikih, delovnih mestih, o industriji, se moramo tudi vprašati, ali potrebujemo eh, različne eh, regulacije, ali potrebujemo še več regulative, naprimer za področje eh, biotske raznovrstnosti in tako naprej, ali E, treba je seveda tudi upoštevati spreminjanje podnebja in seveda moramo vse to upoštevati in imeti pravila. Vendar, če govorimo pravzaprav o e, delovnih mestih e, in rasti, se moramo kljub samo vprašati, ali potrebujemo bolj regulirano področje biotske raznovrstnosti. Kajti, mi se moramo zavedati, da Eh, smo tudi v stalni tekmi s tretjimi državami. Eh, mi se moramo vprašati, kaj lahko stori Evropska unija za to, da okrepi eh, vpliv gozdarskega sektorja na ekonomsko rast za poslovanje in investicije. Mi moramo spodbujati uporabo lesa. Z lesom namreč lahko eh, naredimo isto kot eh, z nafto in zaradi tega potrebujemo inovativno mišljenje za eh, izgradnjo nove bioekonomije v celotni Evropski uniji. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala lepa za pozornost. Po teh dvoh vstopenjah še vi. Po teh dveh predstavitvah je sedaj predvidena tudi izmenjava mnen. Seveda pričakujemo, da se boste v svojih vprašanjih sklicevali na to, kar so predstavili današnji gostje. Tako da poslanke in poslance resnično prosim, da postavijo vprašanja ki se nanašajo na to, kar smo slišali. Najprej dobijo besedo vsi, ki so se prijavili, potem tudi ostali, če se še kdo želi oglasiti. Najprej gospa Kostinger. Vendar nikar ne pozabite, da nas čaka še en sklop predstavitev in tudi po tej drugi rundi predstavitev bodo vprašanja. Gospa Kostinger, postsektor. Ja. Lepa. Torej, sektor gozdarstva je nekaj, kar je privlačno tudi za mlade gozdarje. In tukaj bi me zanimalo, okoliko že obstajajo pobude v posameznih državah članicah, še prav posebno za mlajše generacije, da bi ustvarili spodbude za njih. Iz Avstrije vem, da je to odvisno tudi od nadaljnega usposabljanja, usposabljanja na splošno, od ponudbe in od podpore. Zanima me tudi, ker je to področje, ki je zelo povezano z delovnimi mesti, ali imamo kakšne številke, kakšen je potencial zelenih delovnih mest, kako lahko to ocenite. To bi me zanimalo, kaj ti mislim, da je to pomemben pristop, ki ga moramo uporabljati tudi naprej, še prav posebno, ko gre za to, da bi ustvarili delovna mesta na podeželju. Skoraj vsaka regija, ki je malo bolj oddaljena od urbanih področji, se bori eh, s tem, da se ljudje odseljujejo in tukaj lahko gozdarstvo ponuje rešitve. Bardzo dziękuję pan poseł Eriksson. Hvala lepa, gospod Erikson. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s številnimi stvarmi, ki so jih izpostavili današnji govorniki. Ta pristop je zelo zanimiv. Komisija ga je objavila v svojem dokumentu ki govori o strategiji za gozdove. Stvari bi zagotovo lahko še nekoliko bolj poglobljeno preučili. Pomembno vprašanje pa je naslednje. Ko si pogledate gozdarsko industrijo v Evropi, lahko ugotovite, da so se stvari precej spremenile. Na voljo imamo tudi nove tekstilne izdelke, tudi papir postaja vse manjši, del v širši industrijski sliki. Les iz gozdov lahko uporabimo tudi v energetske namene. Tako da tu vlada nekoliko negotovosti glede ciljev, ki smo si jih zastavili pri teh vprašanjih. V severnem delu Evrope, na švedskem in na finskem, je gost precej obsežen. V drugih delih Evrope pa prihaja do krčenja gozdov. Mislim, da je v Grčiji pred 2000 leti bilo izgubljenih veliko gozdnih površin, ampak zanima me, kakšne so napovedi za prihodnost. Ali se vam zdi, da bi lahko v Evropi v prihodnje zagotovili več gozdarskih površin ali ne. Od tega je odvisna tudi gozdarska industrija, od tega je odvisno, ali bomo zagotovili delovna mesta na tem področju, ali bomo poskrbeli tudi za ustrezno pogozdovanje, tako da bodo gozdovi rasli. Gospoda, kakšno je vaše mnenje o tem? Dziękuję, proszę pan poseł. Hvala lepa. Kolega Vaso. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropski gozdovi, še posebej francoski gozdovi, resnično krvavijo. Če ne bodo sprejeti konkretni ukrepi za to, da se to prekine, bomo imeli težave. Med letoma 2012 in 2013 je Kitajska iz Evropske unije znatno povečala uvoz. Samo v Leto 2013 je Kitajska uvozila milijon kubičnih metrov lesa. In ta les, ki se predeluje na Kitajskem, se potem v obliki pohištva ali parketa izvozi nazaj v Evropsko unijo. Situacija je resna. Nekje 500 tisoč delovnih mest pri nas bo prizadetih, če se nekaj ne bo hitro storilo. Evropska unija je edina vele sila na svetu, ki ni sprejela ukrepov z oprta dobro znan pojav. Kanada, ZDA, Rusija, nekatere afriške države že imajo drastične omejitve, ko gre za izvoz lesa. Zato me zanima, zakaj čakate, zakaj ne storite isto? Hvala. Gospod Hauser je predstavil svoje delo, svoje poročilo na to temo, v katerem piše, da je gozdarski sektor enako pomemben kot avtomobilski sektor. Ne razumem, na podlagi česa primerjate ta dva sektorja, glede količine, glede vrednosti, kaj je tisto, kar prevlada, ko upravljate te izračune. Hvala lepa, kolega Rope. Ačiū, pirmininkė. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem bil, ko sem slišal, da vsi stremite k temu, da se doseže kompromis. To je zelo dober primer. Namreč kompromis pomeni, da obstajajo dobri obeti, da se doseže zaželjen rezultat. Strategija Evropske unije se osredotoča predvsem na razvoj gozdarstva v Evropi. V Litvi bi trajnostno gozdarstvo lahko spodbujali zgolj, če bi se posamezne zveze in zadruge s tem strinjale. Mislim, da bi morali tudi poklicne strokovnjake z tega področja vključiti v svoje delo. Če bomo gozdarskemu sektorju ponudili pomoč, bi morali to pomoč nameniti tudi za unijam oziroma zvezam, ki združujejo zasebne lastnike gozdov. Spodbujati bi morali tudi konkretne ukrepe za razvoj gozdarskih območij. Skrajni čas je, da se v razpravah lotimo tudi vprašanja, ali ne bi bilo morda smiselno opraviti na gozdarskem področju enake reforme kot na kmetijskem področju. Namreč gozdarski sektor ima tudi pomembno družbeno in gospodarsko funkcijo. V Litvi in drugih baltskih državah pa smo priča predvsem temu, da se število delovnih mest zmanjšuje v tem sektorju in s tem se zmanjšuje tudi privlačnost sektorja. Hvala. Hvala lepa. Gospa Tajer. Hvala, gospod predsednik. Zelo zanimive predstavitve smo slišali. Sama bi rada izpostavila predvsem vpliv, ki ga ima okoljska zakonodaja na gozdarsko industrijo. V teh mesecih, ko sem članica odbora, sem veliko spoznala o tem, koliko neželjenih posledic povzročijo naši dobri nameri. Namreč zakonodaja ima pogosto ravno obraten učinek kot zaželjenega. Mislim, da je zelo pomembno, da si delimo dobre prakse, da spodbujamo trajnost, vendar tu ni vedno vse skupaj povezano z integracijo in regulacijo. Naprimer, omenila bi zgolj nekaj konkretnega. Direktiva o habitatih. V Združenem kraljestvu je upravljanje z gozdovi zaradi te direktive praktično onemogočeno. Določene vrste so zaščitene in tako naprej in tako dalje. Rezultat tega pa je, da ljudje danes oklevajo, ko gre za upravljanje z gozdovi, zaradi tega, ker jim potencialno grozi pregon. Ampak tudi za te zaščitene vrste bi bilo koristno, če bi z gozdovi ustrezno upravljali. Se pravi, še en neželjen vidik sprejeti zakonodaje. Potem pa še upravljanje s samim lesom. Zanima me, kako vi gledate na vse skupaj. Hvala. Hvala lepa, gospod Federling. Sorry. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes se ukvarjamo z zelo pomembnim vprašanjem. Prihajam iz Švedske. Gozdarstvo je pomemben del našega gospodarstva, veliko delovnih mest je na tem področju. V Evropi imamo sedaj na voljo skupno strategijo za gozdove. Številna vprašanja bomo morali razrešiti. Zaščita ali proizvodnja, ali gre tu za dva nasprotna pola, ali gre za dva pola, ki drug drugega podpirata in se nadgrajujeta, to je vprašanje, ki vam ga zastavljam. Potem je tu še vprašanje biotske raznolikosti v gozdovih. In če se navežem na vprašanje kolegice McIntyre, ali je možno, da bi v kontekstu dobro upravljenega gozda zagotovili lahko boljšo biotsko raznovrstnost, kot bi jo zagotovili v gozdu, ki ga ne upravljamo. Na švedskem govorimo o zelenih ciljih. Pomembno je v tem kontekstu, da čim bolj odpravimo uporabo fosilnih goriv. Mi uporabljamo tudi naprimer olje smrek, s katerimi in borovcev, da bi nadomestili fosilna goriva spodbujamo ogrevanje nadaljavo, vemo, da gozdovi veliko lahko doprinesejo. Obstajajo velike razlike med severom in jugom, ko gre za vprašanje, kako upravljati z gozdovi, kolikšne so gozdne površine. Ogromno vprašanj se poraja in mislim, da bi morali biti zelo pozorni pri uporabi posamezne terminologije. Krčenje gozdov v eni državi pomeni, da gost dejansko posekate. Na švedskem in na finskem pa poskrbimo s tem ukrepom za to, da se gost razširi, zato ker počistimo tiste rastline, ki niso potrebne. Mislim, da bi morali imeti na voljo tudi skupna pravila za upravljanje z gozdovi. Vendar se mi zdi, če bi parlament to urejal, bi lahko prišlo do težav. Namreč kako bomo upravljali z različnimi gozdovi? V državah članicah so gozdovi različno obsežni, različne oblike gozdov imamo. Dobro je, da bi tudi naš odbor izrazil mnenje o strategiji za gozdove. Smiselno je, da povečamo proizvodnjo, da spodbudimo gospodarstvo, da oblikujemo nova delovna mesta. Če bomo ustrezno upravljali z gozdovi, bo imelo koristi od tega naše gospodarstvo, tekstilna industrija, kemična industrija in tako naprej. Bi lahko prosim povedali, kakšno je vaše stališče vseh teh vprašanj? Namreč naše stališče do teh vprašanj je predvsej odvisno od tega, v kateri državi živimo in kakšne usmeritve zagovarjamo. Ali lahko zagotovimo dejansko gospodarsko rast in ustrezno zaščito gozdov. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hojzenk. Ja, Hvala lepa za predstavitvi. Nasplošno pa moram reči, da ste se osredotočili predvsej na sever Evrope. Mi pa govorimo o evropski gozdarski strategiji. Na jugu je ta strategija verjetno popolnoma drugačna kot na švedskem ali morda tudi v Nemčiji. In niste dali odgovora na to. Morda bo to prišlo v naslednjih predstavitvah ali pa bomo morali imeti severno in južno evropsko gozdarsko strategijo, ker je, vse, ker je težko vse pomešati. Gospa McIntyre je govorila kot, da bi seveda gozdarstvo se otočalo samo na izrabo lesa. Ne, tukaj je več vidikov, ko govorimo o strategije za bioraznolikost v Evropi in če jo želimo imati resno, moramo seveda ogovoriti tudi o drugih vidikih. In moramo teh 5 odstotkov vzeti za bioraznolikost, da ne bomo imeli samo intenzivnosti. To moramo nekako razrešiti. Zato me je presenetilo, ko je gospod Hakinen dejal, da politika naj ne moti več, da naj se vzdrži v bistvu da ni pravih težav. Jaz pa jih vidim. Ne samo zaradi prekomerne uporabe ali zaradi preveč tehnične uporabe, tudi zaradi drugih vidikov imamo težave. Seveda prepoznavam tudi ekonomski vidik, vendar pa potrebno je upoštevati tudi druge vidike. Ni pa vse umiljalo. Ja, wir haben jetzt hier in der Vorsorgsformel einiges. Hvala lepa. Kar nekaj smo slišali o delovnih mestih in industriji, nismo pa slišali še konkretnih izjav ali ste morda mnenja, da je gozdarstvo ustrezno umeščeno. Rada bi tudi izjavo obeh, kje vidite kritične točke v tej gozdarski strategiji. Če si ogledamo status quo, potem vidimo, da imamo prirast eh, lesa, da ga je več novega lesa, kot ga porabimo in da seveda moramo se tega tudi lotiti, moramo zagotiti les industriji. Kako bomo torej dejansko te nove proizvode in storitve dejansko lahko nadgrajevali z novimi delovnimi mesti, če pa ne vemo, kako bi se dejansko ustrezno mobilizirali pri sečni. In tukaj moramo iskati nove poti v povezavi z lastniki, zasebniki gozdov. Seveda pa je zame pomembno, da nimamo pogozdovanja na obvezojoči podlagi, temveč na prostovoljni. Moramo seveda prepričevati lastnike, da bodo trajnostno ravnali z gozdovi in da to zagotovijo trajnostno, na dolgi rok. Bardzo dziękuję. Wykorzystaliśmy. Hvala lepa. Slišali smo nekaj vprašanj strani zainteresiranih poslancev. Sedaj pa strokovnjaka prosim, da odgovorite na vsa ta vprašanja in pripombe seveda pa lahko sama izbereta, na katero vprašanje boste odgovarjala. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi članom odbora za ta vprašanja in tudi za pripombe. Mislim, da ste podali kar nekaj izjemno pomembnih vprašanj in pripomb. Veliko ste spraševali o gozdarski industriji, o spremembah na tem področju. V prihodnosti bo gozdarska industrija precej drugačna, kot je danes. Stalno se spreminja. Proizvodi, ki smo jih proizvajali pred desetimi, dvajsetimi leti, niso isti kot tisti, ki jih proizvajamo danes. Tako da se stvari spreminjajo to pogledno. Tako kot povsod in tako kot v vseh poslovnih okoljih, sektorjih posod po svetu. To je pomembno vedeti. Obstajajo tudi dobri primeri, zlasti na področju energetskih in tekstilnih proizvodov, kjer se uporablja jo danes nove surovine in ne več toliko papir. Vprašanje, ki ste ga postavili, je bilo, kaj se bo zgodilo z evropskimi gozdovi in gozdarskimi površinami. Že prej sem povedal, da se gozdarske površine vsako leto povečujejo stalno se povečujejo te površine. Celotna gozdarska površina se povečuje. Ne zgolj tisti na novo prirasli del gozdov. Veliko pripomp in vprašanj ste naslovili tudi na razlike med severom in jugom Evrope občutek imam, da je prav to razlog, zakaj potrebujemo strategijo in ne politike. Potrebujemo poenotenje, potrebujemo usklajevanje med posameznimi politikami, ki se ukvarjajo z gozdarskimi vprašanji. Težko pa je ugotoviti, zakaj dejansko potrebujemo neko politiko, v smislu, kako bomo uporabljali gozdove, kakšna je vloga gozdov, kakšne so koristi, na kakšen način naj uporabljamo gozdove. Stvari se precej razlikujejo med severnim delom Evrope, osrednjim delom Evrope in sredozemljem. Vendar, kot rečeno, potrebujemo usklajevanje, zagotoviti je treba doslednost, jo še izboljšati. Potem ste omenili tudi okoljsko zakonodajo. Seveda potrebujemo okoljsko zakonodajo. Ampak ko danes govorimo o industriji, o delovnih mestih, je vprašanje, kaj se dogaja z okoljsko zakonodajo in birokracijo. Kakšen je namen vsega tega? Kako lahko uporabimo svoje vire in gozdove? ko govorimo naprimer o posameznih storitvah povezanih z ekosistemi. Mislim, da lahko preko teh storitev oblikujemo nove poslovne priložnosti, nova delovna mesta, zagotovimo boljšo blaginjo v Evropi. Tako da se z tega vidika stvari ne razlikujejo med severnim in južnim delom Evrope. Fosilna goriva, kot sem že omenil. Na finskem ravno kar poteka razprava o tem, da je do konca stoletja treba prenehati uporabljati fosilna goriva v celoti. To je naš cilj. Če na finskem ne izkoristimo gozdov in lesa v ta namen, nam ne bo uspelo tega cilja doseči. Gost les, to je edina priložnost, ki jo imamo, da ta cilj dosežemo. Mislim, da sem nekaj že eh, povedal na to temo, ampak pristop se mi zdi precej široko opredeljen. Mislim, da je to dejansko pravilen pristop, če želimo povečati sodelovanje, če želimo spostaviti tak celovit pristop. Kot rečeno, strategija je boljša izbira kot gozdarska ali gozdna politika. Že v predstavitvi pa sem povedal, da je ključno vprašanje, kako stvari dosledno izvajati. Kot prvo moramo vzpostaviti sodelovanje med deležniki, državami, članicami in komisijo potrebujemo prave ukrepe in dejavnosti tudi na področju izvajanja. Hvala. Hvala lepa za ta vprašanja. Gospa Köstinger je pregovorila o izobraževanju, o veščinah. Kolikor vem, ni na voljo nobene študije na evropski ravni s tem v zvezi, je pa nekaj anegdot s tem v zvezi. Na voljo imamo strategijo o biogospodarstvu, kjer je govora o tem, da potrebujemo nove veščine, če želimo v Evropi zagotoviti gospodarstvo, ki temeli na biotski raznovrstnosti. Kar nekaj poskusov je že bilo, da se spremenijo učni načrti v šolah, da bi tudi osebe z podeželja potegnili v ta poslovni svet upravljanja z gozdovi. Na ravni držav članic obstaja več pobud, ki bi jih lahko uporabili kot najboljše prakse, ki jih je treba razširiti po Evropi. Gospod Erikson in nekateri drugi ste omenili tudi vprašanje regionalne diferencijacije. Na eni od prosojnic sem se nakratko dotaknil tega vprašanja. Pomen gozdov se razlikuje v različnih delih Evrope, rešitve bodo drugačne in tudi industrija bo bolj regionalno prilagojena v prihodnje. Ravnotežje med proizvodnjo in zaščito bo drugačno v različnih regijah. Odvisno od potreb bodo pa pristojni lokalni organi tisti, ki bodo o tem odločali verjetno. Nekaj navodil sicer bo potrebnih, ampak kot je rekel že kolega, veliko se o tem pogovarjamo. Gospodarstvo je pomembno, če želimo biogospodarstvo, je treba storiti več. Gospod Kušmek, se upravičujem, če sem popačil vaš primek. Naloga je bila enostavna. Uporabil sem statistične podatke Eurostata, opredelitev Eurostata, kakršna koli pomankljivost ali plus je moč pripisati Eurostatovim podatkom. Že v vodnem govoru sem povedal, da zaenkrat ni na voljo primerljivih podatkov za celotno Evropo, zato je stvari res težko primerjati med seboj. Omenili ste tudi okoljsko zakonodajo. Mi smo želeli na tem področju spostaviti večfunkcionalni pristop, vključiti različna pričakovanja in potrebe. Res je, da ima ta pristop prednosti, pa tudi pomankljivosti. V nekaterih delih sveta zauzemajo drugačen pristop, prihaja do segregacije, imajo naprimer nasade, ki so namenjeni za proizvodnjo, imajo nasade dreves, potem imajo ne vem, nasade posameznih vrst in tako naprej. Ogromno izzivov nas še čaka na tem področju. Rešitve pa se bodo med posameznimi regijami razlikovale, kot rečeno. Toliko različnih vidikov, toliko različnih interesov obstaja, ne smemo pa pozabiti na to, da obstaja ogromno gospodarskih vprašanj tudi na tem področju. Omenili ste tudi pomankljivosti v strategiji. Meni se zdi zelo pomembno, da je strategija vključila tudi industrije, ki slonijo na gozdarstvu, da je vključila tudi upravljanje za gozdovi. Vseeno pa bi te stvari lahko še nekoliko bolje dodelali pri izvajanju strategije. Načeloma se strategija ukvarja z vsemi ključnimi vprašanji, vseeno pa bo odločilnega pomena to, ali bomo spostavili ustrezno ravnotežje med proizvodnjo in zaščito, med okoljskimi in gospodarskimi vidiki. To je tisto, kar je zelo pomembno, je pa res, da bo vsaka posamezna regija skupaj s pristojnimi organi morala spostaviti to ravnotežje. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ne da bi pri tem izredno omenil, kateri poslanec je vprašanje zastavil. Hvala. Hvala lepa za vse te odgovore. Zagotovo smo se danes podučili nekoliko bolje o tej tematiki. Mislim, da bomo lahko sedaj tudi bolje opravljali delo na področju strategije za gozdove. Sedaj pa predlagam, da preidemo na drugi del. Gospod Jan Šiško dobi besedo. Minuta črbe tehničnej. E, Pjesi kojnušči vedu program. Torej, najprej bo na vrsti profesor Šiško, potem pa gospod Simons. mislim, da bomo kar sledili dnevnemu redu. Torej, še enkrat hvala lepa obema prejšnjima govornikoma. Ostanite z nami. Nime, nime pa profesor Šeško še pregotuje. Sedaj pa preden se pripravi gospod profesor Šiško. Naj povem sledeče. Je profesor z Varšavske univerze. Ukvarja se seveda z gozdarstvom in kmetijstvom. Bil je minister za okolje in je torej nadzoroval tudi gozdarstvo. Če ste pripravljeni, lahko začnemo. Prosim, beseda je vaša kar se tiče več funkcionalnosti gozdov in kar se tiče vprašanj, ki so povezana z varstvom gozdov, z varstvom okolja. Pripravljeni smo. Profesor, prosim. Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovani člani odbora, hvala za vašo povabilo. Govoril bom seveda v imenu mednarodne raziskovalne ekipe, ki je pripravila to predstavitev. Ni dvoma, da Evropa potrebuje, potrebuje gozdove in gozdarsko strategijo. Zakaj? Zato, ker imamo pravka z določenimi dejstvi in ta dejstva so zelo zanimiva globalno gledano. Najprej napora, naraščanje toplogrednih plinov, potem uničevanje tal in izguba velikovrst na našem planetu. In potem četrta največja težava, rast brezposobnosti in še prav posebno manj delovnih mest na podeželju. Kar nekaj odzivov smo že imeli globalno gledano na ravni Združenih narodov in ti odzivi. Naprimer, vključujejo koncept trajnostnega razvoja Zrija de Genera 92, potem imamo tudi podnebno konvencijo, imamo konvencijo o bioraznovrstnosti, pa tudi konvencijo o dezertifikaciji. Tudi na lokalni ravni imamo odzive in tudi Evropska unija ni bila, ni sedela križem rok. Imamo, na primer, podnebni energetski sveže Natura 2000, pa tudi Evropsko konvencijo o zaščiti podeželja. Torej vse te tri teme, uničevanje tal, toprogredni plini, manj bioraznovrstnosti in manj delovnih mest, vse to je povezano med sabo in lahko rečemo, da resnično imamo nekatere splošne koncepte, trajnost CO2, vloga gozdov, ki igrajo pomembno vlogo. To so teme, o katerih moramo govoriti. Poleg tega pa imamo še en vidik, ki ga ne smemo pozabiti, namreč sredstva, financiranje. Kako lahko poskrbimo za to, da bi lahko vse tudi financirali? Poglejmo si sledeči primer, gospod in gospodje. Tukaj vidite vrste, ki izginjajo posod po Evropi. To je seveda povezano z določenimi ekosistemi in ekosistemi so povezani s tem, kako kroži CO2 v Evropi. Imamo ETS, sistem za trgovanje s CO2 in imamo tudi cene CO2. Glede na višino cene se potem meri tudi vrednost. In trenutno smo pri približno 76 evrih. Seveda pa CO2 igra pomembno vlogo, kar se tiče določenih vrst. In če bi sedaj zajeli vse vrste, bi morali dejati, da so naši gozdovi resnično veliko vredni. Tega ne smemo pocenevati. Istočasno pa je pomembno tudi vprašanje, kako je bioraznolikost razdeljena po naših gozdovih. Naprimer, imamo sistem gozda, kjer imamo 160 ton CO2 in potem ta vrednost v enem letu naraste, vsako leto je potem draže ukvarjati se s tako problematiko. Še prav posebno, če pomislimo na to, kakšna je bila cena CO2 prej. In potem imamo zelo redke vrste, ki uspevajo le na določenih področjih, v določenem ekosistemu in če je zagotovljeno tudi ravnovesje, kar se tiče CO2 tukaj. Govorim tudi o strategiji Natura 2000. Govorimo o določenih vrstah, ki jih je potrebno zaščititi, ker so tako redke in se pojavljajo samo v določenih ekosistemih. Vendar pa tudi to lahko konkretno preračunamo v vrednosti. Več kot 300 ton CO2 je tukaj v igri. Če bi jih sprostili v ozračje, bi istočasno izgubili tudi vse te vrste. Tisoče evrov torej stane ohranjanje te bioraznovrstnosti, glede na to, na katero področje gledamo. Mi moramo zavarovati te vrste, moramo pa sprejeti take ukrepe, da bomo zaščitili naše vire, gozdove, les, istočasno pa moramo znižati koncentracijo CO2 v atmosferi. Pravkar smo upozorili, da moram govoriti počasneje, žal pa imam na razpolago samo 10 minut. No dobro, morda lahko pripomnim še sledeče. Gozdovi so velika priložnost za ravnotežen razvoj podeželja. Če seveda pri tem upoštevamo tudi to, da gozdovi niso vključeni v ETS. Lahko bi to storili. Zakaj? Naj dam primer. Imamo direktivo o CCS, o skanevanju in zajemanju oblika. In pri 60 do 100 evrov na tono skrnjujemo CO2. Če pa bi ustrezno upravljali tudi z gozdovi, tudi kar se bio raznovrstnosti tiče, bi to lahko dosegli s tremi evri na tono. Bi ne bi bilo to bolje? Bi se ne splačalo razmisliti o tem? Pa še nadaljni razlogi so, ki bi lahko govorili v prid temu. V Evropski uniji imamo milijone hektarjev uničenih tal v gozdovih. Hektar Tukaj se nanašam na najnovejše podatke, ki jih imamo. Lahko zajame 600 ton CO2 na leto. Torej, imamo določena finančna sredstva, ki so na razpolago in ta lahko uporabimo za zavarovanje bioraznolikosti. Imamo pa različne možnosti. In če bi seveda sredstva privačevali, bi jih lahko potem, tista, ki bi jih privačevali, uporabili naprimer za zagotavljanje delovnih mest. Milijoni hektarjev gozdov ne delujejo tako, kot bi morali. Lahko bi zajemali CO2, lahko bi na leto zajeli 1,5 tone CO2 in sredstva ki bi jih privačevali, bi lahko uporabili za ustvarjanje novih delovnih mest. Ne gre pa samo za uničene gozdove, gre tudi za podeželje, potencijalne obdelovalne površine, ki so uničene. Tukaj bi lahko privačevali, zajeli tono CO2 na hektar. Tako bi potem zemljišče bolje izkoristili za pridelavo živil in tako dalje in tako naprej. Prav tako pa se zastavljajo tudi pravna vprašanja. Opravičeno smo slišali, da ima vsaka država tudi kulturno tradicijo, kar se tiče gozdarstva. To je jasno. Vendar pa pomembno je, da sledimo določenemu modelu in da konvencije, ki jih imamo v Evropi, spoštujemo. Te so jasne. Če izkoriščamo naravne možnosti za zajemanje CO2, potem bi tako seveda zniževali naše emisije. Tako bi lahko razvijali tudi naše gospodarstvo. Torej, same prednosti imamo. Imamo različne možnosti, ki jih lahko uporabimo, zato da bi razmere izboljšali in poskrbeli za trajnostni razvoj. Naprimer, lahko bi pogozdovali Naj omenim še eno temo, o kateri je že bilo govora. Predvsem želimo izkoreniti množično pojavljanje škodljivcev, pa tudi pojavljanje požarov. Tudi tako lahko zaščitimo gozdove. Tukaj smo lahko dejavni, to je velika priložnost, tako lahko privačujemo. Sedaj pa še moje sklepi. Sledeče bi rad izpostavil. Vsaka država ima svoje danosti. To velja za Polsko. Ponosen sem na to, da so polska vojvodstva eh, dober primer za uravnotežen razvoj gozdov, globalno gledano in na evropski ravni. Vedno več gozdov imamo, čeprav izkoriščamo naš les, nabiramo gobe, gremo na lov, pa vseeno še ni izginila nobena vrsta od tistih vrst, ki, je, ki so zajete v Naturo 2000. Poleg tega smo varstvo gozdov zapisali tudi v ustavo. Mnenja smo, da je nova gozdarska strategija v Evropi potrebna. Potrebno pa je seveda upoštevati nacionalne nar, naše danosti. To je bilo jasno povedano. In potem končno, gozdovi morajo biti vključeni v sistem ETS trgovanja z emisijami. Morajo postati del tega sistema, kajti to bi bilo ceneje kot drugi ukrepi. Tako bi lahko ohranjali delovna mesta in zaščitili biotsko raznovrstnost. Za zaključek se vam zahvaljujem in rad bi vas prisrčno povabil, da si podrobno ogledate, kaj počnemo na naši univerzi. Želimo zajemati CO2, želimo zagotoviti bioraznovrstnost in poskrbeti za več delovnih mest v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod profesor. Vendar pa bi se vam radi seveda še prav posebno zahvalili za to, da ste prišli k nam, da ste nas eh, tako dobro obvestili o vsem skupaj. Tako, sedaj pa dobi besedo gospod Simons za drugo temo. Gre za globalno odgovornost za gozdove, gre za vse, za čezevropska in mednarodne sporozume glede gozdov. Tony Simons prihaja iz Kenije mislim, da bomo sedaj dobili še globalni vidik osvetlitve tega vprašanja. To je dobro, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil sekretarjatu za to, da ste omogočili našo predstavitev kar se tiče vprašanj, ki so povezana z gozdovi. Rad bi spregovoril o petih vprašanjih. O gozdovih, vprašanjih, ki so povezane z gozdovi, globalnimi razsežnostmi, evropskimi razsežnostmi in potem tudi narodnimi, nacionalnimi dim, dim, dimenzijami. Kaj je gost? Gost se stoji iz dreves. Drevesa so medgeneracijsko darilo, ena od stvari, ki živi dlje kot ljudje. Najbolj kompetentni arhitekti, gradbeniki, tisti, ki gradijo, ne bi mogli skeniti kaj boljšega kot so drevesa. Če si ogledamo, kaj počnemo z drevesi, kar se tiče pogozdovanja, sečne, potem veliko krat vidimo, da jih zanemarjamo. Drevesa so se razvijala 350 milijonov let. Tropski gozdovi so se razvijali približno 220 milijonov let. Razvijale so se, ko je bil naš planet 10 stopin toplejši kot sedaj in ko so bile koncentracije CO2 desetkrat više. Drevesa so nam pomagala, da smo lahko zaživeli na planetu in če jih bomo uničili, bo to pomenilo tudi konec za nas. Seveda pa je eno težavo gozdov, kako jih opredelimo. 18 let smo potrebovali, da smo opredelili gost. 8 let po Kjotu. In to zato, ker včasih gledamo skozi institucionalna očala, kaj je gost, včasih pa gledamo skozi očala uporabe tal. Torej, imamo tudi področja, kjer seveda gozdovi predstavljajo drevesa, pa tudi področja, kjer gozdovi niso nujno vedno povezani z drevesi. Veliko krat prihaja do manipulacij z različnimi opredelitvami in definicijami. Ta prosojnica kaže, kje so gozdovi, tiste najbolj temna področja imajo največ gozdov. Naslednja prosojnica pa kaže kmetijski pogled na svet. Več kot 60 odstotno, zelo temna rdeča barva pomeni največ kmetijskih površin. In če oboje združimo, se upravičujem tistim osmim odstotkom ljudi, ki ste barno slepi in ne vidite razlike. Morda bi si tako morali ogledati gozdove. Naravne gozdove, kultivirane gozdove skupaj. Pred 20 tisoč leti smo imeli predvsem manj gozdov. Pred 10 tisoč leti smo imeli v Pižo 60% toliko gozdov kot danes, danes pa 30%. Torej, kaj se je zgodilo? Smo to prepolovili ali smo potrojili gozdove? Rast gozdov je seveda trajnostni proces. Tega ne bomo uredili kar z eno politiko. Razmišljati moramo trajnostno, ko govorimo o gozdovih. Oglejmo si torej razmere po svetu, kaj se dogaja. V 80-ih letih v Zinderju, v Nigru na jugu, je bilo to področje, ki je bilo precej zanemarjeno, ni bilo veliko gozdov. In zaradi spremembe politike, enostavne spremembe politike, se je to ozemlje spremenilo v tole. Tukaj imamo sedaj 5 milijonov hektarjev površine ki proizvaja 500 tisoč ton dodatne hrane, veliko več kot prej torej v zgodovini. In potem vprašanja povezana z gozdovi. Veliko smo slišali že o ETS in tudi povezavi z vodo. 200 tisoč litrov vode potrebujemo za proizvodno tone CO2. Torej 400 tisoč steklenic vode za 5 evrov. Dobra cena, če jo lahko resnično zagotovite. Pomembno vprašanje, kar se gozdov tiče, pa so tudi proizvodi povezani z gozdovi. Ja. Dejali so, da organizacija, ki se ukvarja z gozdovi, da bodo do leta 2030 zagotovili, da ne bo prihajalo do povečevanja emisij CO2, da bodo gozdovi zajemali vedno več CO2. To je zelo pomembno. Prav tako potem imamo nekatere druge cilje, trajnostne. Dva od ciljev iz AIHI sta povezana z gozdovi. Eden pa je povezan tudi z ekosistemi zelo veliko raznolikosti je v Evropi. In skrbijo vas, kako ravnati s tem. 250 vrst ima celotna Evropa. Severna Amerika 600. Kenija 1800. Globalno gledano 16 tisoč različnih vrst. Torej, ta globalni vidik je še veliko bolj pomemben, če se ga ogledamo z te plati. Potem vidimo, da Evropa ni tako raznolika. Izberite najljubšo državo, kajti če pogledate, kako rastejo gozovi, potem se je Evropa dobro odrezala. Ne tako dobro kot Kitajska, ampak predvsej dobro. Lahko pa bi strategijo, ki jo pripravljate, bilo še boljše. Kateri je najmanjši sekretarat Združenih narodov? Kaj menite? Sekretarat za gozdove. Štiri zaposlene ima, ki so odgovorni za 4,1 milijarde hektarjev na našem planetu. Štiri ljudje. Najmanjši sekretarat. Torej gozdov ne namenjamo dovolj pozornosti. Reni mednarodne pomoči za gozdove padajo. To se je pokazalo v zadnjih 40 letih. In lahko vidite, da je prišlo do znatnega zmanjšanja približno okrog Rija. Kaj ti štiri vprašanja so bila na mizi takrat? Bioraznolikost, podnebne spremembe, dezertifikacija in gozdovi. Za gozdove smo želeli našo okvirno konvencijo, pa nam ni uspelo. Leta 2007 smo to šele dobili. Kaj smo dobili takrat? Nezavezojoč mednarodni instrument. In Evropa ima priložnost, da je vodilna, kar se tiče razvoja in promocije gozdarstva. Seveda ni potrebno obrobiti strategije samo za nadzor in regulirati, gre za promocijo, za lajšanje zadev in za rast. Slišali smo že mednarodne postopke, kot je IPCC. Žal, tukaj razdeljuje svetve dokaze blažitev. Gozdovi kmetijstva so del težav CO2, vendar pa sta to tudi edina sektora, ki sta tudi del rešitve. Energija, promet nas ne bosta rešila. Torej, na mednarodni areni imamo sporozum o gozdovih, potem se bomo ponovno pogajali naslednje leto in potem imamo evropski pristop do tega. To bo ključnega pomena. Poglejmo si evropsko dimenzijo. To je sedaj povezano vse skupaj. Vzajmo portugalsko 5 odstotkov, javne rasti gozdov, Polska 85 odstotkov. To, kar vidimo v Evropi, je, da je v Evropi večina gozdov v zasebni rasti. Želite pa si, da bi bili gozdovi bolj v javni rasti. To želite spodbujati. Največja organizacija za certificiranje PEFC je začela z enajstimi državami, sedaj jih je veliko več. Če se ogledamo priložnosti za energetske vire iz omljivih virov energije, potem je gozdarstvo tisto, ki bo prispevalo pa tudi biomasa, znatno k temu. Poglejmo si Francijo. Priložnosti za povečevanje površin z gozdovi, pa tudi povečevanje dobičkonosnosti zaradi tega in tukaj pridobivate les, kmetije, nova področja in morda je veliko neizkoriščenih priložnosti tistih, ki vključujejo manjše lastnike. Te bi morali, te bi morali spodbuditi, da pogozdujejo. Tukaj ne vidimo samo priložnost za les, temveč tudi za obnovljive vire energije vidimo možnosti za boljši, boljše žetve in boljšo pogozdovanje. Dejstvo, da so nekateri deli taki, da jih je potrebno obravnavati precej specifično, je zelo pomembno. O dveh tretjinah leta že izpustimo toliko CO2, kot ga planet lahko prenese. In gozdov bi lahko pomagali. Prihodnje bomo seveda morali storiti še veliko več. Morda je seveda pomembno, da sta Kanada in Finska tiste države, ki imata zelo veliko gozdov. Če je to prihodnost v Evropi, če boste uporabili strategijo za bio goriva in za zasebno boljšo uporabo gozdov. Če so to vaši cilji, zakaj tako malo investiramo v to? Izvajanje vaše strategije bo tisti pravi izziv za vas. Končal bom s naslednjo mislijo. Tisti, ki spodbujajo trajnostno uporabo gozdov, živijo dlje, imajo več prijateljev in imajo tudi boljše ljubezensko življenje. Če mi ne verjamete, pa poskusite. Hvala lepa. Bardzo dziękujemy. Hvala lepa. Tako, sedaj pa krok vprašanj, pripomp. Gospod Dorfman, prosim vi ste na vrsti. Uh, ne, ne želite? Potem pa gospa Köstinger. Um, ja, fin dank. Hvala lepa. Mislim, da sta obe predstaviti bili zelo zanimivi. Imam vprašanje, kar se tiče sistema ITS e in kar se tiče resnični uresničljivosti tega. Imamo približno 6 milijonov lastnikov gozdov v Evropi, 60 odstotkov gozdov v Evropi je v zasebnih rokah in ta sistem bi pomenil, da bi na primer lahko gozdove urejali tudi po načelu tega sistema, vključili gozdove v to. Bi bilo to operativno, bi lahko s tem upravljali, poleg tega pa bi tako ali tako morali spremeniti, reformirati celoten sistem. Kako bi, naprimer, ta sistem ETS lahko pomagal pri razvoju? Številke mi pravijo, da je to precej mm, nerealistično. In gospod Simons, vaš globalni pristop mi je bil všeč. Mislim, in tu vam pritarjujem, da je trenostno gospodarjenje z gozdovi nekaj, kar moramo vključiti v vse vidike, družbeno-ekonomski in tudi druge. In to je nekaj, kar je nujno potrebno upoštevati tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. No, odlično poročilo, kot smo slišali. Naslednji, prosim. Tack, herr ordförande, och till Hvala lepa. Rada bi povedala obema, da vaju je bilo prijetno poslušati. Rada pa bi vaju spomnila, da so evropski gozdovi zelo enostavni. Imamo majhno raznovrstnost, in o tem pravzaprav ne razmišljamo dovolj. Severnoevropski gozdovi pa so taki, da vključujejo v bistvu splošne vrste, ki jih je težko iztrebiti, torej pojavljajo se povsod. 99 odstotkov je takih, samo 1 do 2 odstotka pa so specifične vrste, ki lahko preživijo samo v določenem ekosistemu. Torej, naši gozdovi so zelo, zelo drugačni od tropskih gozdov, kjer je 90 odstotkov specifičnih vrst. Zelo malo pa je bolj takih splošnih, ki lahko preživijo posod. Torej, to pomeni, da so naši evropski gozdovi dobra podlaga za produktivno gozdarstvo. Na planetu imamo vedno več ljudi, vedno manj je prostora za nove vrste ali pa za stare, za širjene starih. Smo pač na omejenem planetu, prebivalstvo narašča, potrebovali bomo naprimer gradbeni material, in na gozdove smo lahko vedno računali, potrebovali bomo tudi energijo, potrebovali bomo nove kemikalije, ki bodo ne nevarne za nas. Potrebujemo veliko tekstilnih proizvodov in osebno sem prepričana, da je papirna kaša tista, ki bo popolnoma spremenila naš pogled na to, vedno več proizvajamo papirne kaše. Bo pa potrebno seveda zagotiti tudi, da bo zrak bolj čist. Zato so gozovi tako pomembni, tako lokalno, kot tudi globalno gledano. Živim sredi švedskih gozdov. 100 km naokrog so samo gozdovi moje kmetije, kjer živim. Vendar pa ko govorimo o evropski gozdarski strategiji na splošno, ne smemo pozabiti, da moramo seveda naše surovine zaščititi. Gozdove moramo zavarovati na trajnostni način. Te surovine so pač nekaj, kar nam je dano. To je nekaj, kar moramo zaščititi. Zelo veliko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 kar se tiče gozdarstva. Bi morda lahko to nekoliko razdelali. Namreč, v Evropski uniji so gozdovi obdavčeni. Naj si bo lokalno ali pa tako kot pri nas dvoodstotno na državni ravni. Rad bi vaše mnenje, kaj menite o tem. Hvala lepa. Um, Hvala lepa, predsednik. Kar se tiče rabe zemljišč. Mikrofon, prosim. 40 odstotkov zemljišč, ki bi naj zadovoljil potrebo po hrani v Evropi, se nahaja nekje drugje po svetu, ne v Evropi. To je tako imenovani zemljiški odtis Evropske unije. In počasi bomo morali to znižati več, bomo morali pridavati pri nas. To je torej eden od vidikov pogleda na uporabo zemljišč. Potem imamo tudi vedno več biogoriv, vedno več eh, zemljišč porabljamo za to, tako skušamo se boriti proti podnebnim spremembam. Mislim, da bomo morali osediti več dreves in to bo spet seveda povezano s podnebnimi spremembami. Potem pa imamo tudi vedno večje potrebe po gradni stanovanj. Ljudje živijo dlje in potrebujejo več prostora. Torej zelo velika konkurenca v gosto naseljenem delu sveta, kot je Evropska unija. In potem še te podnebne spremembe, ki se zdi, da vpliva na vse. Zanima me, do kakšne mere imajo ti scenariji vpliv na naša mesta. Seveda, kot odbor Agri mislimo predvsem na podeželje, vendar pa mene zanima tudi več v mestih. Bodo morala mesta rasti v višino in ne v širino, bodo postajala bolj podobno Hongkongu in manj Floridi. Vprašanje je torej, kakšne so posledice za evropsko gozdarstvo, kar se tiče naše urbane politike.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 politike za gozdove, imamo strategijo. Na portugalskem smo v preteklosti izvajali kmetijske politike in je potem portugalsko kmetijstvo skoraj da izginilo. Potem smo izvajali ribiško politiko, evropsko ribiško politiko in pri nas se je zgodilo to, da naš ribiški sektor, ki je včasih izvažal, spoh ne proizvede dovolj. Tako da ne vem, ali na podlagi preteklih izkušenj res lahko trdimo, da so evropske politike učinkovite. Mislim, da so preveč tržno zasnovane. Govorimo vedno o trgu in vedno znova se soočamo s tistimi vprašanji, ki jih nismo uspeli razrešiti. Tudi pri gozdovih se mi zdi, bomo morali obravnavati dodatna vprašanja, ki smo jih že omenili v našem odboru. Vemo, da imamo zaradi trenutne gospodarske situacije vsi velike težave, obstajajo tudi precejšnji izzivi, zlasti v južnoevropskih državah. Slišali smo, da na tem področju na gozdarskem področju prihaja do precejšnje razdrobljenosti. Na portugalskem imamo 3 milijone hektarjev gozdov, ampak ta površina je zelo razdrobljena. Nekateri lasniki imajo res zelo majhne dele gozdov. Za nekatere dele sploh ne vemo, komu pripadajo. Nekje 12 odstotkov površin je skupnih, tri odstotke površin, gozdnih površin pa ima v rokah država. Takšno je stanje na portugalskem. Mislim, da je to politična zagata. Potrebujemo dobro oblikovane javne politike, v katerih bodo sodelovali javni organi. Zgolj na tak način bomo lahko izvajali trajnostne politike. Če bomo vse utemeljili na trgu, nam ne bo uspelo. Vemo, kakšen je trenutni okvir, vemo, kakšni so pretekli rezultati. Če ne bomo stvari spremenili, ne bomo dosegli rezultatov, ki jih želimo in ti so zelo ambiciozni. Del problema se po mojem mnenju skriva tudi v tem, da stavimo na panogo, v kateri spodbujamo dodatno rabo lesa. Mislim pa, da bi morali spodbuditi tudi druge sektorje. Zdi se mi, da bi morali les kot tak bolje ovrednotiti, naprimer na gradbenem področju in tudi na drugih področjih. Na portugalskem velja, da je ta panoga preveč osredotočena na proizvodno celuloze. Pri nas celulozo proizvajamo predvsem iz eukaliptusa. Mislim, da tej praksi ne bi smeli slediti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vojčehovski, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod profesor Šiško. E, vse je bilo zelo zanimivo, vse sem spremljal z veliko zanimanja, vendar tu gre za vpliv gozdov na emisije CO2. Zelo zanimivo je bilo to, kar ste povedali, kako velika vloga je vloga gozdov pri omejitvi emisij CO2. In to lahko tudi upoštevamo in se vprašamo Katero vlogo naigrajo gozdovi pri omejevanju emisij CO2? Pomembno je torej, da igrajo gozdovi pomembno vlogo pri sprejemu CO2. -ja. In sprašujemo se, zakaj imamo tu toliko težav. To sploh ne bi smelo biti težavno. Ali tiči zatem politični problem, da do sedaj gozdov niso dovolj upoštevali? morda bi se lahko izognili bitki okoli segrevanja podnebja. Tu gre morda za vprašanje trgovine eh, z gozdovi. Tega sploh ne moremo dovolj oceniti in morda zaradi tega ne upoštevajo dovolj gozdov. Vaše predavanje je bilo zelo zanimivo. Predavanje o vlogi gozdov pri omejevanju CO2. -ja. Hvala lepa. Gospod Rope. Ačiū pirmininkė, tikrai su malonumu klausiau jūsų pranešimą. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poslušal sem z velikim zanimanjem vse predstavitve. Zelo zanimive so bile. Rad bi opozoril na določena vprašanja, ki niso bila omenjena. Pri nas eh, doma v Litvi je gozdarstvo zelo pomemben sektor in tudi pomembno področje dejavnosti. Po vrnitvi eh, premoženja in zemlje eh, so ljudje ponovno dobili nazaj svoje gozdove, ki so predtem bili v državni lasti in danes imamo zelo veliko zasebnih lastnikov gozdov. Eh, povprečna površina v lasti je 8 hektarjev. Imamo seveda težave z upravljanjem gozdov, znanjem eh, in eh, pomembna je dobra praksa in mi bi radi zvedeli čim več o najboljših praksah glede upravljanja gozdov, kako se torej išče ravnovesje z okoljskimi zadevami. radi bi tudi slišali več eh, o eh, vetrnih eh, turbinah v državah članicah, ki jih menda gradijo v gozdovih. V Litvi namreč je gra, gradnja vetrnic v gozdovih prepovedana. In rad bi slišal vaše mnenje glede tega vprašanja. Naslednje vprašanje. V nekaterih državah ni sodelovanja stabilnih odnosov med lastniki gozdov, lovci, nabiravci gob, jagod in tako naprej. Nekateri imajo izredne, izjemne pravice, prihaja do konfliktov v odnosih med njimi. Morda bi se to dalo nekako regulirati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kušmik. Najlepša hvala. Jaz eh, se bom navezal na to, kar je povedal gospod Vojčehovski, ki je govoril o predavanju profesorja Šiška. Opozorili ste, da so gozdovi pomembni za shranjevanje CO2-ja. desetkrat, dvajset, tridesetkrat eh, več eh, pravzaprav naredijo gozdovi in eh, v podnebnem svežnju vloga gozdov ni bila dovolj upoštevana. To je bilo zanimivo tudi za poročevalko, ki je upozorila na to, da bi eh, lahko dobili težave s temi rešitvami. 85 eh, odstotkov gozdov na Polskem je v državni lasti. Se pravi, vprašanje lasništva je na Polskem zgolj marginalnega pomena. Vendar gospa Köstinger je omenila ta problem. Se pravi, Eh, shranjevanje CO2 -ja v gozdovih, zakaj to ni dovolj upoštevano pri izračunu emisij CO2 -ja in cen. Hvala lepa. Tu imamo eh, še predstavnika Eh, ekonomsko-socialnega odbora, kjer tudi pripravljajo poročilo. On bi tudi rad eh, prevzel eh, besedo. Očitno pa gospoda ni v dvorani in zaradi tega dajemo strokovnjakom besedo, da odgovorijo. Nimamo namreč neskončno veliko časa. Mislim, da vam lahko dam po pet minut za odgovor. Najlepša hvala. Ravno kar sem se vprašal, koliko časa eh, bomo imeli za odgovor, kaj ti vprašanja so zelo pomembna, relevantna, vendar poskusil bom stvari strniti. Kot nekdani predsednik Konvencije za podnebje, lahko odgovorim na to vprašanje. Dosti krat sem pripravljal stališča za pod, eh, vrh o podnebnih vprašanjih in zaradi tega vam lahko na podlagi izkušenj povem naslednje. Eh, konvencija o podnebju in kjotski protokol, eh, dva ukrepa obravnavata na isti način. Eh, prvo, tehnične ukrepe, ki naj zmanjšajo učinkovitost in emisije in drugič eh, obnovo tega, kar je človek v preteklosti uničil, se pravi obnovo sistemov, ki skrbijo za to, da dobi človek eh, čist zrak in čisto vodo. In tu gre torej tudi za regeneracijo naših ekosistemov in eh, vezava CO2 igra tu pomembno vlogo. zajetje CO2, -ja, kdo se je trudil na tem področju? Američani so se potrudili, da to zapišemo tudi v podnebni protokol. Energetski svežen, ki smo ga sprejeli v Evropi, pa nima nobene zveze s eh, podnebno konvencijo. In tudi, če igra eh, CO2 pomembno vlogo pri podnebnih spremembah, celotna Evropska unija pravzaprav nima odločilnega vpliva na bilanco CO2 -ja v ozračju. Naša celina je premajhna, drugi eh, emitirajo bistveno več CO2 -ja kot mi. In ob koncu bi rad še povedal naslednje, nekoliko poentirano, eh, toplo gredni plini eh, naj se ne obravnavajo po posameznih državah, temveč na glavo prebivalca. In eh, to je treba upoštevati v kjotskem eh, protokolu. Kitajska ima na glavo 3,54 tone, Evropa 12 ton, Luksemburg 28 ton na glavo. Tu gre samo za emisije, ne porabo govorimo samo o emisijah. Zato, da vidimo, kakšno je razmerje. Sedaj pa gozdovom. Kot rečeno, sodeloval sem pri pogajanjih, eh, ko je bila v Evropski uniji samo 15 terica držav, je Evropska unija rekla, da bodo eh, ratificirali kjotski protokol, če se ne vključijo gozdovi. In zaradi tega je lahko začel sploh veljati eh, kjoto. Eh, Rusija in Evropska unija sta podpisali kjotski protokol in Izključitev gozdov je bil pogoj za to, da so sprejeli eh, ta protokol. Eh, ZDA ni so podpisali tega protokola, čeprav so pripravljali eh, tudi protokol. Niso se dogovorili glede zajetja CO2-ja. Rekli so, da se ne morejo privoščiti tega, imajo velikanske razdalje in ekosisteme lahko tudi brez tega obnavljajo. Eh, torej, to je vprašanje in odgovor, eh, zakaj pravzaprav gozdov niso vključili, čeprav bi bilo pametno, da se jih integrira. Vse je tudi povezano z velikostjo gozdov. Naj opozorim tudi na situacijo na Polskem. Tam so gozdovi eh, Eh, kulturna dediščina, so v državni lasti, nekoč so to bili kraljevi gozdovi, sedaj so v državni lasti in rabili so jih samo po potrebi, se pravi, ko je bila država ogrožena. Obstajali so tudi zasebni gozdovi, vendar to je druga stvar. V zadnjih 90 letih ugotavljamo, da je eh, z gozdovi pokritih 78 odstotkov eh, ozemlja in ekološka varnost države se zagotavlja eh, s tem gozdom, se pravi kakovost zraka, vode, s tem se zaščiti pestrost in raznolikost vrst. 30 odstotkov naših površin mora biti pravzaprav pokritih eh, z gozdom, da se izpolnijo vse eh, te funkcije. Eh, to pa nikakor ne ovira gospodarske funkcije gozdov. Gozdovi se financirajo sami, se pravi, eh, hkrati izpolnjujejo družbene funkcije, so dostopni za javnost, lahko nabirate v njih eh, gobe, eh, jagode in pod določenimi pogoji je mogoč tudi lov. Takšen je polski okvir in to je zabeleženo tudi v ustavi. Se pravi, da zagotovimo vse te funkcije, potrebujemo 30 odstotkov Eh, gozdnatih površin eh, v državi. Državni gozdovi so nekaj drugega kot zasebni gozdovi. Državni gozdovi naj zagotovijo varnost in zdravje prebivalstva. Potem je bilo zastavljeno vprašanje, zakaj ne izkoriščamo gozdov bolj. Prvič, ker v Evropski uniji ni politične volje. To je očitno. Imamo pa tudi drugačne, različne eh, gozdarske strukture v naših državah. Na Polskem imamo centralizirano upravljanje, imamo generalnega direktorja 34 um, ehm, referentov za gozdove. Z enim sklepom je mogoče spremeniti upravljanje, ni demokracije, opravijo se analize in potem se ukrepa. Se pravi, gozdovi se na polskem financirajo sami, eh, na gose plačuje davek z DDV-jem, eh, sodeluje se z eh, lokalnimi samoupravami, spodbuja se turizem, dostop do gozdov, raba gozdov je zagotovljena in na ta način spodbujamo tudi turistično destinacijo Poljsko. Eh, gozdovi so naša kulturna dediščina, stara več stoletij in to je tudi naš prispevek Evropske uniji in to je dejansko zgleden, vzoren primer za celotno Evropo. Eh, na Poljskem imamo tudi zasebne gozdove in ti so dokaj razdrobljeni. Veliko manjših gozdov je. Rekel sem, da je treba gozdove vključiti v sistem trgovanja z emisijami. Tudi zasebne gozdičke bi morali vključiti, vendar treba je seveda narediti inventuro in treba je določiti, kdo mora dati kakšen prispevek. In mi smo pripravljeni na to, da poskrbimo za vključitev zasebnih polskih gozdov v sistem trgovanja z emisijami v Evropi. Zakaj je to pomembno? E, prehajam k vprašanju biotske raznovrstnosti. V Evropi imamo velike težave s financiranjem Nature 2000. Odkot naj vzamemo denar? Lahko ga le pridobimo tako, da gozdove upravljamo tako, da hkrati zaščitimo biotsko raznovrstnost. Seveda lahko razpravljamo o definiciji, o kazalnikih, merilih eh, za določanje kakovosti gozda in podobno. Eh, imamo različne značilnosti eh, glede na vrste gozda, imamo podnebne gozdove, klimatske gozdove. To pomeni 350 ton CO2 ja na hektar. To je dejansko velika učinkovitost eh, in tudi za biotsko raznovrstnost so to prav posebni gozdovi. To je mogoče uporabljati, ne da bi škodovali ekosistemu, možna je proizvodnja lesa eh, brez. Eh, Eh, ustvarjanja emisij, mi proizvajamo biomaso in hkrati tudi varujemo biotsko raznovrstnost eh, in visoko razvite ekosisteme. Ne strinjam se s tem, da so eh, gozdovi revni glede na biotsko raznovrstnost. Imam, govorili ste o 600 tisoč različnih vrst gozdov. Eh, nekdo pred menoj je to povedal. Tudi jaz se eh, ukvarjam s tem. Po svetu obstaja 2,5 milijard vrst dreves. Se pravi, biotska raznovrstnost je dejansko velika. uporaba gozdov za zajemanje CO2 je finančno tudi najbolj ugodna metoda. Eh, v Evropski uniji imamo energetski in podnebni svežen, ki želi uporabljati izključno nove tehnologije, kjer pa se sploh ne upošteva, kako naj na stroškovno ugoden način dosežemo cilje. Torej gre za uvajanje tehnologij in služenje denarja. To je seveda tudi razumljivo. In sedaj prehajam k veterni energiji. Oglejmo si Polsko. Obstaja velik razcvet na področju energije vetra zaradi tega, ker smo ustvarili pogoje. Eh, za geotermično energijo pa nismo ustvarili ustreznih pogojev, čeprav je izkoriščanje le te eh, cenejše, preprostejše in ponuja eh, velik potencijal tudi za proizvodnjo električne energije. Toliko z moje strani, upam, da ničesar nisem spustil, morda bi lahko še nekaj povedal. Kako se financira gozdarstvo na polskem, to sem pravzaprav že povedal samofinanciranje, gozdovi se sami financirajo. E, po drugi svetovni vojni je bil to cilj. E, gozdovi naj financirajo sami sebe. To je bil pravzaprav ukaz z vrha in zaradi e, koristi, splošne koristi prebivalcev naj bi pač z gozdovi upravljani v korist prebivalstva. med obema vojnama je tudi država pokupila veliko gozdov za to, da pač eh, v skladu s tradicijo koristi te gozdove v korist zdravja prebivalstva. Hvala lepa za to razpravo danes in eh, za možnost današnje predstavitve. Strategija za evropske gozdove je zelo pomembna, treba pa je upoštevati nacionalne značilnosti in treba je dejansko upoštevati specifične razmere posameznih držav in potencial držav. Vsak mora dati svoj prispevek, mi se moramo boriti proti proti podnebnim spremembam, eh, izkoriščati biotsko raznovrstnost in spodbujati zaposlenost eh, zlasti na podeželju. Kajti na ta način ne bomo spodbujali samo kmetijstva, temveč tudi biotsko raznovrstnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod profesor. Dosti krat se reče, da se kmetje pritožujejo zaradi škode, ki jo povzroči divjad. Ali lahko v zvezi s tem še nekaj poveste? Hvala lepa za vprašanje. To je dejansko velik problem. Na polskem se je razširil eh, afriški divji prašič eh, in veliko škode je in eh, na polskem imamo težavo s prašičjo kugo. In to je pa fenomen, ki ga je treba raziskati, to povzroča tudi določene stroške in zaradi tega se tudi zastavlja vprašanje, ali eh, ne bi odstrelili teh divjih prašičev. Nekateri so bili oboleli, zlasti na vzhodni meji Polske so našli take prašiče. Uh, nismo pa našli živih divjih prašičev, ki bi bili nosilci tega eh, virusa. Eh, to je bilo že večkrat omenjeno kot problem. Sedaj pa gospod eh, Simons, prosim za vaše zaključne besede. Hvala lepa. Večino intervencij sem razumel kot komentar mojega prispevka, samo tri stvari bi rad omenil. Prvič, mi imamo zelo veliko zemljišč na eh, voljo, zemlje na voljo, pa tega ne uporabljamo učinkovito. Hrana je prepoceni in mi tratimo hrano in eh, mi kmetijske zemlje in dreves ne uporabljamo pametno. Eh, drugo, oglik kot dobrina, to je zelo pomembna dobrina. 50 evrov na tono uporabimo za eh, drva, za korivo in 100 eh, milijard eh, evrov na tono pa plačamo za diamante, ki so tudi iz oglika. Se pravi, tu imamo celo, cel razpon in mi smo tu še ustvarili neko novo mejo za oglik v atmosferi. In v zadnjih letih je to podcenjeno. se pravi, mi tega oglika ne uporabljamo ustrezno za okoljske storitve. In eh, Evropa ima veliko priložnost v Limi letos in v Parizu naslednje leto, da to spremeni eh, znotraj eh, UNFCCC-ja in oglik je treba torej uporabljati na smiselen način. Še enkrat hvala na, za povabilo na današnjo razpravo. Najlepša hvala, gospod profesor Šiško, še enkrat na kratko. V Evropski uniji se proizvaja zelo veliko živil, hkrati pa eh, je zelo veliko uh, tal uh, in tla moramo tudi zaščititi pred uničevanjem kajti na ta način bodo tla in gozdovi sprejeli več CO2 -ja in poljska tla bodo na ta način tudi eh, učinkovita. Eh, hvala lepa, pravi gospod eh, predsednik. Eh, redko kdaj se zgodi, da predsedstvo ne omejuje časa za govor in sicer nikomor. To se je danes zgodilo in danes nisem moral prevzeti te neprijetne vloge in vam vzeti mikrofon. Imeli ste večkrat možnost, da spregovorite in sedaj še gospa Köstinger. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi štirim strokovnjakom, ki so nam bili danes popovdan na voljo. Mislim, da smo vsebinsko pokrili najpomembnejše teme od samega gozdarstva eh, do delovnih mest in gospodarskega pomena gozda. Govorili smo tudi o multifunkcionalni vlogi, o trajnostnem upravljanju z gozdovi, ki je tudi v središču Eh, perspektivne eh, gozdarske politike govorili smo tudi o globalnem pristopu in globalnem pomenu evropskih gozdov in do izraza je eh, prišlo tudi da je ta tema regionalno zelo eh, Eh, razdeljena, čeprav pač o tem govorimo v evropskem kontekstu. Jasno je, da so naše regije tu v eh, centru in tu igrajo eh, gozdovi zelo pomembno vlogo. Trajnostno gozdarjanje je nujnost in v tej strategiji za gozdove moramo delati v tej smeri za države v za gozdove v državni lasti je to jasno, pa tudi seveda za gozdove v zasebni lasti, eh, kajti načelo trajnosti je pravzaprav nastalo na področju gozdarstva in zaradi tega je to načelo eh, tudi samo umevno za področje eh, gozdarstva. Tudi v družbi pravzaprav moramo ustvariti zavedanje, da v Evropi razpolagamo z zakladom, z ekološkim zakladom in vi ste to tudi zelo dobro prikazali. Eh, raznolikost vrst eh, v gozdovih se ni zmanjšala, to je tudi posledica trajnostnega gospodarjanja in eh, če želimo neodvisnost od eh, fosilnih goriv, eh, igra tudi eh, gost multifunkcionalno vlogo, na katero smo lahko ponosni in ki jo moramo pravzaprav v prihodnje še okrepiti in zahvaliti se moramo tudi tistim, ki upravljajo z gozdovi, skrbijo za našo krajino in pravzaprav nudijo vsestranski prispevek. Potrebna je koordinacija na evropske ravni. V predlogu komisije je tudi nekaj predlogov v zvezi s tem. Evropski parlament lahko te stvari še izboljša in prepričana sem, da moramo še bolj izpostaviti vprašanje energije, podnebja, eh, okolja, eh, zaradi tega moramo krepiti gospodarstvo na evropski ravni in ga tudi koordinirati. Še enkrat hvala lepa za sodelovanje danes, hvala lepa strokovnjakom, zahvaljujem pa se seveda tudi kolegicam in kolegom za zainteresirano udeležbo in razpravo, za aktivno spraševanje. Veselim se dobrega sodelovanja v naslednjih tednih in verjamem, da je danes prišel eh, do izraza pomen gozda in gozdarstva. Najlepša hvala. To naše besuhanje bo bardzo vosno. Najlepša hvala, gospe in gospodje. To je eh, bila dejansko impresivna predstavitev. Hvala lepa tudi vsem strokovnjakom, ki so se eh, udeležili razprave danes. Še enkrat hvala lepa za sodelovanje in za vaša predavanja. Eh, mislim, da smo eh, dobili zelo veliko spodbud za razmislek, eh, danes eh, smo se soočili z bogatimi vsebinami o katerih moramo še razmisliti eh, jutri nadaljujemo s sestankom ob devetih bodite točni eh, glasovali bomo prinesite glasovnice kartice ker moramo hitro glasovati zaradi tega ker pričakujemo spet goste Hvala lepa, prosim pridite jutri zelo točno. Jutri ne bo akademske četrti.